Lepo pozdravljeni, spoštovani kolegi. Vem, da se vedno bolj bližamo poletnim počitnicam in to so zagotovo dobre novice. To lahko že kar razberemo. To skoraj ni več podobno našemu odboru, ampak vsekakor vas prijazno pozdravljam na popovdanskem delu našega dela odbora. To je zadnji del sestanka, nadaljevali bomo pa z točko 17. Torej, Evropski azilni podporni urad in sicer program dela za leto 2011. Predstavil pa ga bo izvršni direktor dr. Robert Visar, ki ga tudi prijazno pozdravljamo med nami. Torej, začenja se popovdanski del zasedanja odbora Libe. Zelo se veselimo uh, lansiranja tega novega azilnega podpornega urada in vsi si želimo izvedeti, kakšen program dela imate v načrtu za leto 2011. Naj vas spomnim, da je to novo agencijo, da je bila ta nova agencija ustanovljena na Malti v Lavaleti. In sicer z namenom, da bi vzpostavili enoten evropski azilni sistem. In to je ena izmed glavnih ambicij področja svoboščin, varnosti in pravice. In je tudi bistvenega pomena za Lizbonsko pogodbo. Torej, še enkrat pozdravljam gospoda Viserja. Eh, za njegovo, po njegovi predstavitvi pa bomo odprli podi tudi za razpravo. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani člani. Eh, veseli me, da sem spet z vami tukaj v Libe odboru. Decembra lani sem se vas, vam smel predstaviti kot kandidat in potem 1. februarja letos sem tudi prevzel naloge direktorja Evropskega azilnega podpornega urada in zdaj vam bom predstavil program dela za letošnje leto, ki sem vam ga tudi razdelil. Kar nekaj zadev se je zgodilo od ustanovitve, ki jih nismo predvideli, predvideli. naprimer um, razmere v Mediteranu, tako da imamo nekaj drugačnih prednostnih nalog kot v začetku ampak večjih odstopanj od delovnega programa pa ni. Delovni program se osredotoča na ustanovno uredbo našega urada, kot tudi na akcijski načrt Štokholmskega programa. Naj na kratko predstavim nekaj elementov delovnega programa. Najprej bi začel pri sami organiziranosti urada. Jaz sem seveda na čelu tega urada sem, um, in slediti morajo še drugi, druge zaposlitve. Pri pridobivanju novih sodelavcev smo trenutno uh, v stanju, v, na točki, ko intervjujemo uh, prosilce za 27 prostih delovnih mest, 2500 prijav smo dobili za ta delovna mesta, kar je precej, ampak z pomočjo komisije nam bo uspelo pregledati vse te prijave in izvesti intervjuje, seveda pa bo to vzelo kar nekaj časa. Um, potem, kar se tiče strokovnjakov, ki bi jih želeli pridobiti, letos bi jih naj bilo že 11 ali 12, kar nekaj, skoraj, večina je že. Eh, dobila svoje delovne naloge, do konca leta pa bi eh, naj imeli približno 40 zaposlenih v našem uradu. Seveda smo najprej izrazili podporo migracijskim razmeram v Grčiji, eh, zahvaljujemo se komisiji, pa tudi UNHCR-ju, pomočjo katerih smo tudi um, sestavili akcijski načrt za um, Grčijo. Dobil sem se tudi z grškim ministrom na tem področju in uh, v Grčijo smo tudi poslali že prve uh, azilne strokovnjake, sodelavce in skupaj z Grčijo smo um, torej sprožili potek teh dejavnosti, delo napreduje po načrtu, pri nekaterih točkah smo celo še eh, pred načrtom. Pomembno je tudi, da je ta načrt tak, da bomo vzpostavili eh, razmere višje kakovosti na tem področju. Ehm, torej, nov azilni sistem bi naj pripomogel k temu. Poleg grškega akcijskega načrta in grške podpore smo začeli tudi številne druge aktivnosti. Posebej bi tukaj um, pokazal na European Asylum Curriculum, torej Evropski azilni kurikulum, to so programi urjenja za azilne procese, sodelovanje in te izvajamo eh, že tudi od letošnjega leta. Druga pomembna eh, zadeva pa je, eh, so informacije o, za dostopo informacije o državi izvora Torej gre za COI portal, um, ki je skupna spletna stopna točka za dostop do informacij o državi izvora uh, iz več virov. Uh, to bomo uh, lansirali letos poleti in um, bo pod nadzorom našega urada EASO. Naslednje leto bomo podali um, poročilo uh, o um, informacije o državi izvora in sicer na primeru Afganistana. Podpiramo tudi evropski akcijski plan glede mladoletnih oseb brez spremstva. Um, začeli ga bomo izvajali, izvajati v drugi polovici letošnjega leta, uh, tudi ob pomoči Frontexa. Potem pa uh, tudi um, spostavitev podpornih eh, skupin pri azilnih procesih. Vpisanih je že več kot 300 oseb iz držav članic. Civilna družba je naslednja točka in vključenost civilne družbe. Že lani na zaslišanju decembra sem obljubil, da bomo imeli um, posvetovalni forum za civilno družbo, pa tudi z strokovnjaki in drugimi Um, deležniki na tem področju in bomo tudi uh, si zelo z veseljem pomagali z um, mnenji in pripombami leteh. 19. junija je na Malti torej prišlo do ustanovitve urada in uh, s tem smo tudi začeli z našim delovanjem. ESO se v tem svojem času sooča z visokimi pričakovanji, moram reči, gospod predsednik. Že pred nekaj dnevi sem eh, se, eh, sem se odeležil konference o skupnem eh, Evropskem azilnem uradu in tudi tam je bilo jasno, da bo ESO imel ključno glavno vlogo v Evropskem azilnem sistemu. V zadnjih mesecih pa mi je postalo jasno tudi, da bo Jaso lahko dobro funkcioniral, dobro deloval le tako, če bo imel močno podporo od držav članic, od komisije in pa seveda od Evropskega parlamenta. Z veseljem eh, ugotavljam, da eh, ta predanost obstaja. Želel pa bi še nekaj povedati o nadaljevanju naših programov in dela v naslednjem letu. E, nadaljevali bomo z enakimi aktivnostmi, dodatno pa se bomo koncentrirali tudi na pomoč tretjim državam. Povedal sem že, da obstajajo visoka pričakovanja in zahteve v zvezi z nami, e, tako da upam, oziroma se bojim, kaj pomeni znižanje, skoraj 20-odstotno znižanje proračuna za EAS v naslednjem letu. To je seveda zelo težaven položaj za nas. Ampak, če mora biti tako, pač mora biti. Veliko dela je bilo vloženega v naše dejavnosti in eh, z njim nameravamo tudi nadaljevati. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Ehm, vsekakor vam želimo vse najboljše pri delovanju. Eh, urada EASO. Upamo, da boste svoje delo še razvijali in poglobili v tej novo ustanovljeni agenciji. Zdaj pa razprava. Najprej bi eh, besedo predal komisiji, če bi to želela, ne? Aha, če nimate nekih pripomb, potem pa se preselimo na odprto razpravo. Uh, Gospod Van de Kamp, izvolite. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pri vedno se mi zbudi, zbudijo mladostni spomini, ko sem eh, z gospodom Viserjem imel pravka v um, parlamentu še v katerega sem bil takrat vključen in z veseljem še naprej sodelujem z njim. Najprej hvala lepa za vašo predstavitev in za jasnost uh, tega besedila o akcijskem načrtu um, oziroma programu dela za 2012. Imam pa vprašanje. Eh, nahajamo se v začetni fazi tega um, podpornega urada za azil. N ni pa še tako, da bi ta urad bil že zelo dejaven, kajti evropski državljani bi seveda radi čimprej videli um, nek uh, um, dejanske korake pri izvajanju vašega programa. No, moje prvo vprašanje se glasi oziroma se navezuje na učinkovitost grškega programa. Rekli ste, da ste tam tja napotili nekaj strokovnjakov, a je to kaj pripomoglo k temu, da se je meja nekoliko bolj zaprla? Eh, grš, grki vemo, da imajo težave tudi na drugih področjih, ampak kaj pa recimo na tem področju bi lahko bil napredek? To bi torej bilo moje prvo vprašanje kakšen učinek je prinesel grški podporni program konkretno. Drugič pa me zanima, kdaj bo zaključena vaša uh, faza lansiranja, vaša začetna faza, kdaj boste dosegli končno potovalno hitrost, da se tako izrazim, kdaj boste začeli izvajati vse za kar ste pristojni. Eh, to pa se navezuje že na moje tretje vprašanje. Ali obstajajo države članice, ki že zdaj upoštevajo vaša dejanja in um, to, kar vi poudarjate. Recimo um, imamo težave z begunci v Franciji, v Italiji, ki zaprošajo za azil. To ni bilo ravno vzorno in vzorčno ravnanje uh, oziroma um, rešitev, kako bi naj zadeve potekale v prihodnosti. Uh, Kako eh, se obnaša recimo predsednik Sarkozy ali se drži kislo, ko se oglasite vi in vaš urad? Eh, pa še eno vprašanje glede um, porazdelitve bremena. To torej pomeni, ali, bod, ali se bodo prosilci za azil eh, napotevali enostavno dalje naprej, mm, ali bo prva država sprejema izvajala neke uh, Um, pre, neka preverjanja in jih potem napotovala dalje. Torej, kakšno vlogo imate trenutno pri tem in kako vidite razvoj eh, tega v prihodnih letih? Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Žal imamo le omejen čas, kaj ti rada bi povedala kar nekaj konkretnih zadev. Vaša agencija je agencija, ki ima stalne zaposli, zaposlene, eh, hkrati pa vabi tudi um, strokovnjake za posamezna področja. Zanima me, kako, to, eh, kako ti ljudje sodelujejo se, med seboj. Recimo, stroko, kako delujejo strokovnjaki iz Nemčije, ki ste jih napotili recimo v Grčijo. Uh, Um, vemo, da je Grčija v večjih pogledih precej težka država. Grčija mora uh, zdaj varčevati, varčevati, varčevati. To zagotovo tudi pripomore, um, ne pripomore k temu, da izboljšamo uh, razmere na tem eh, področju, ki je pomembno za vas. Skratka, res me zanima, kakšna je bila konkretna podpora vašega urada v Grčiji, kako lahko ta podpora izgleda, kaj lahko vi narediti tudi pri vprašanju um, mladoletnih oseb brez spremstva, ali tukaj eh, se konsolidirate z državami članicami, ali lahko države članice tudi same uh, začnejo kakršnekoli postopke aktivnosti na tem področju tretjič pa naselitev v tretjih državah. Kako bi naj to delovale? Ali sodelujete z državami članicami, ki so um, prizadete, ali boste strokovnjake pošiljali tudi te, v te tretje države, da se boste seznanili z razmerami v, v njih? Pa še za konec ena taka splošna uh, opaska. V zadnjih eh, tednih in mesecih smo od nekaterih držav članic slišali, kako je to grozno za vsemi temi zaprosilci za azil in priseljenci. In v luči tega se čudim, da se podpora vašemu uradu ni enostavno ustavila eh, z ciljem, da bi te uh, um, prosilce za azil enostavno poslali nazaj domov. Uh, to je mogoče nekoliko zlobna opaska, ampak um, očitno um, pritisk na tem področju v Evropi še vedno ni dosti um, močan, da bi uh, za to um, namenili več denarja. Zdaj pa gospa Lambert. Hvala lepa, gospod predsednik, in lep pozdrav gospodu Viserju. Veseli me, da vas spet uh, pozdravljamo med nami. Nekaj me zanima glede vašega proračuna. In kaj mislite, katerega dela ne boste mogli opraviti, ki bi ga morali ali ki bi ga naj opravili, če bi proračun ostal, kot, kakršen je bil doslej? Potem pa še uh, vprašanje, uh, ko smo gledali. Um, ko smo gledali nekako to ustanovitveno uredbo vašega urada um, in razmerja do prosilce za azil. Gre za vprašanje interpretacije. Kaj države članice ponujajo v tem smislu? Kaj, kaj lahko naredijo za to, da bo njihovi um, azilni procesi, postopki bolj učinkoviti, In obratno, kaj lahko naredijo prosilci za azil? In morda bi lahko povedali tudi nekaj o povezavi z drugimi agencijami, ki se dejansko spopadajo z temi mešanimi migranskimi tokovi. In ali morda mislite, da bi bilo dobro, če bi Evropska unija morala tem migracijskim tokovom nameniti tudi več eh, politične debate. Recimo, zdaj se mm, nekako se vedno pogovarjamo na eni strani o eh, migrantih, eh, po drugi strani o beguncih, ampak to so seveda vse mešani tokovi, migracijski tokovi. In kako se spopadate ravno z temi razlikami? Hvala lepa. Če ni do drugih vprašanj, ja, gospod Kles. Ja, hvala lepa, zelo kratek bom. Želel bi nadaljevati tam, kjer je ostal gospod Van de Kamp in sicer, kar se tiče razmer na meji med Grčijo in Turčijo. To je zagotovo težava, ki se vleče že zelo dolgo časa in tukaj bi v naslednjih letih morali nekako reagirati, da bi zagotovili eh, v Turška, eh, vlogo Turčije kot države izvora eh, nelegalnih migrantov seveda zmanjšali. Kar se tiče informacij o državi izvora in portala, ki zagotavlja te informacije, tudi tu bi imel eno vprašanje. Ali bo to v praksi pomenilo, da, se, da bodo to neke relevantne informacije in da se bodo te informacije uporabljale, eh, predvsem mm, takrat, ko se bodo vračali ljudje v državo izvora, ki azil ni bil odobren, oziroma se bodo te informacije uporabljale kasneje, ko boste ocenjevali prosilce za azil, predvsem politične. Hvala lepa. Ni drugih komentarjev, zato, zato predajam besedo gospodu Viserju za komentarje. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala vsem članom za vaša vprašanja. Mogoče bom sledil eh, kar eh, vprašanjem v vrstnem redu, kot so bila zastavljena. Najprej mm, bi združil vprašanje glede Grčije. Tu je bilo kar nekaj vprašanj, ki se navezujejo na ta grški problem. Grški program je zelo obsežen, zelo obširen program. Gre, eh, pokriva časovni okvir približno dveh let, je zelo ambiciozen in zadeva, eh, torej glede azila, tri glavna poglavja. Najprej vzpostavitev nove agencije oziroma urada za azil, drugo je vzpostavitev agencije za sprejem in tretje je, da se eh, razrešijo um, že stare azilne vloge, teh se je kar nekaj nabralo v, v Grčiji. Eh, predvsem pa je tukaj potrebno sodelovanje z Frontexom. Torej, če bo meja zaprta ali ne, o tem jaz ne morem odločati, to ni moja naloga. Kar pa se tiče eh, neposredno azila in mešanih eh, tokov, migracijskih tokov, je to zagotovo naloga Frontexa. Eh, kar se tiče političnih vprašanj na tem področju, gospa Lembert je vprašala recimo tudi o povezavi z drugimi agencijami. In Že zelo zgodaj sem prišel do zaključka, da bi seveda morali sodelovati eh, tako tesno, kot se le da. Eh, tukaj vsekakor gre za mešane migracijske tokove in tako EASO kot Frontex sta um, predočena tem mešanim migracijskim tokovom. Um, tukaj gre vedno znova za identifikacijo, za. Um, ukrepe, ki se jih da izvršiti in ustrezajo obojim, obema agencijama. Tako da gospa Lambert res gre za mešane tokove in vsekakor EASO deluje na tem področju. Gre za celoten azilni proces in tukaj gre tako za um, odobrene prošnje za azil, kot tudi zavrnjene prošnje za azil in proces vrnitve v državo izvora. Eh, kaj so še drugi rezultati grškega programa? Dva meseca, mesec in pol do dva meseca smo že prisotni fizično v Grčiji. Eh, prišlo je do izboljšav pri kakovosti odločitev. Tukaj nam res zelo pomaga eh, UNHCR in nas podpira na terenu obe neodvisni organizaciji torej že imata nekaj rezultatov, ampak zdaj vzpostavitev dela ene take agencije mogoče ni ravno ta tak rezultat, tako privlačen rezultat, kot ste ga eh, pričakovali, ampak vsekakor moramo najprej vzpostaviti trdno uh, agencijo, trdni urad, ki bo lahko kakovostno deloval. Grške, grški organi Eh, pristojne na tem področju so tudi eh, zelo pozitivni pri tem sodelovanju, nas podpirajo in so nas eh, dobro sprejeli. Zato Nimam pa zdaj občutka, kaj se točno dogaja v preostalem delu Grčije. To je zagotovo zapleteno, tako finančno kot politično, ampak to moramo sprejeti vsekakor pa na tem področju se stvari premikajo v pozitivno in konstruktivno smer. Ampak dve leti to je še veliko časa za popolno izvedbo grškega programa. Ko bo naš urad popolnoma operativen, polno operativen, um, pred, predvidevamo 80 do 90 stalno zaposlenih in tudi nekaj um, začasnih sodelavcev, pri trenutnem proračunu to še ne bo mogoče naslednje leto, kaj ti um, zalomilo se nam bo torej pri proračunu za naslednje leto, kot že rečeno, kar pomeni, da bom številne investicije prav v organizacijo, v delovanje urada moral preložiti na leto 2013 in upam, da bo proračun takrat spet takšen, kot je bil torej, uh, letos na leto ustanovitve. Um, kar se tiče prioritet, uh, so te seveda v osnovni organizacijski strukturi urada, pa tudi pri vsebini dela urada. Naslednje leto um, upam, da bomo lahko začeli investirati v uh, zunanja dimenzija. in da in želim si, da bi bilo to visoko na prioritetni listi. Države članice in kolikor podpirajo EASO, morda ni to vprašanje, eh, ki ga lahko odgovorim, ki ga lahko pokomentiram jaz. Vsekakor uredba o um, ustanovitvi EASA je zelo jasna, kar se tiče nalog EASA. Urad tukaj nima nobene vloge, nobene odločevalne moči pri kakršnemkoli zapovedovanju česarkoli državam članicam. Hkrati dobivamo številne prošnje um, iz držav članic, kar kaže in povpraševanja, kar kaže na njihov interes za naš urad in kaže tudi izraz njihove podpore. Gospod Sarkozy se osebno sicer še ni obrnil na nas, ampak kdo ve. Kar se tiče razporeditve bremena, tako imenovanega burden sharinga, pri, če mislite pri tem na relokacijo migrantov, na napotovanje priseljencev, Kot veste, je to v ustanovitveni um, uredbi zelo eh, sivo področje. Sam se zavedam, da gre tukaj za zelo močno politično vprašanje. Ustanovitvena uredba pravi, da bo EASO um, izvedla kakršnokoli odločitev, ki bo sprejeta in tako tudi bo. Vsekakor bomo. Eh, podprli um, odločitev, ko bo določena naslednja lokacija oziroma eh, preselitveno območje za Malto. Vsekakor bi. To mora, se moralo nanašati na prosilce azila, ki so bili sprejeti, torej na tiste prosilce azila, ki so pridobili status. seveda pri tem eh, test, eh, preverjanje, ponovno preverjanje ne bo eh, nek ne, dobro, dobro sprejet postopek, se to smo, to smo že izvajali. Kar se tiče tujih strokovnjakov napotenih v Grčijo, to je seveda tisti vznemirljivi del sodelovanja s številnimi uh, strokovnjaki iz različnih držav članic. Torej, sodelovanje z državami članicami je vedno zanimivo. Sodelovanje med samimi strokovnjaki je celo na nacionalni ravni vznemirljivo, eh, kaj šele na mednarodni. In tudi v, na grškem primeru smo se že naučili in se učimo, da ni dovolj, da strokovnjake um, le seznanjamo z različnimi aktivnostmi, ampak da jih dejansko napotimo na mesto, eh, kjer se jih potrebuje. To je nujno in to je tudi naloga strokovnjakov. Ni pa nujno, da imajo to vsi uradniki tudi um, za prednostno nalogo. Odgovoril sem, mislim, da že na vse. Aha, tolmačenje, to je pomembna tema. Prispevek EASA na tem področju je po mojem mnenju zgolj v urjenju. Urjenje na koncu koncev je um, namen sam po sebi. Če imamo nek skupen jezik, uh, recimo tudi skupna politika, je lahko jezik, je skupen jezik, potem je usposabljanje lahko enako po vsej Evropi in eh, lahko tudi zagotovimo minimalni skupni jezik. Tudi skupno urjenje kot um, skupne službe je en tak način. Uh, ravno kar izvajamo pilotni projekt, um, zaj, zajema tolmačev. Še vedno pa moramo pravzaprav ugotoviti, kaj so plusi in minusi pri tem. Tolmačenje je namreč zelo draga zadeva, zelo drag instrument, tako da bomo poskušali to čim bolj učinkovito izrabiti. Um, povedal si že nekaj, sem že nekaj o sodelovanju s Frontexom. Um, sodelujemo tudi z drugimi agencijami, recimo Agencija za, um, osnovne, za temeljne pravice, z Europolom, predvsem pri trgovanju z ljudmi. Na številnih področjih dela se srečujemo in tako bo tudi vnaprej. Vloga Turčije, če odgovorim še na to. Vloga Turčije je po naravi zelo pomembna. Se gre za zelo um, um, pomembno mejo med Evropsko, z, z Evropsko unijo ampak trenutno je razprava na tem področju popolnoma politična, tako pri um, dvostranskih uh, eh, pogovorjih med Grčijo in Turčijo, kot pri dvostranskih pogovorjih med EU in Turčijo. Tako da ni naloga našega urada, da se vtika v to. Skratka, Vse to je odvisno od zrelosti urada, kar se tiče sodelovanja z sosedskimi državami in to ni zadeva naslednjih nekaj mesecev. Eh, in tu ne govorim le o Turčiji. Eh, upam pa, da bo to vsekakor visoko eh, med prednostnimi nalogami EASA, kajti le tako bomo lahko učinkoviti. poročila CAS so tudi pomembna naloga. Če bomo, če bomo uspešno spostavili ta portal, ki bo zagotavljal stopno točko za informacije o državah izvora, potem bo to seveda zelo dobre. dobro. Um, večina držav članic se veseli, da bo obstajala neka taka um, neodvisna oblika določevanja informacij o državi izvora in, in se to ne bo nanašalo le na um, poročilo ene same države, ampak da bo torej tu več virov. To je zelo ambiciozen eh, cilj, ampak tudi kar problematičen. Tako nevladne organizacije kot civilna družba um, upajo, da bodo eh, lahko spremljale in spodbujale pravilne odločitve v Evropi, ne glede na to, ali je to na Finskem, eh, Cipru, Španiji in tako naprej. Mislim, da so to vsa, bila vsa vprašanja in tudi moji odgovori. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala za predstavitev in tudi dodatna pojasnila. Če ni drugega kroga vprašanj, bomo s tem zaključili in bomo spet zaželeli vse dobro gospodu Visarju, zato da bo lahko nadaljeval z nadaljnim delom. Nisem vas opazil na seznamu, vendar izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. In glede na odgovor eh, in eh, navdušujoč odgovor, ki smo ga slišali se strani izvršnega direktorja, bi rekel še naslednje. Eh, d Izkazan je bil interes za to idejo, da bi prevajanje in tolmačenje potekalo v jeziku, ki ga prosilci za azil razumejo. In eh, ne glede na, pravno, na pravni pojem in na pravno funkcijo, kaj ti razprava o tem poteka druge izven eh, tega parlamenta, sicer pa vse tisto, kar lahko vidimo v okviru celotne te mreže, pa tudi v tistih državah, ki so blizu kraja, kjer so prosilci za azil, ali obstajajo kakšni dokazi o tem, da ne razumejo jezika eh, ali pa uspevajo razumeti prosilce za azil ali znate tudi sami pojasnevati svoje stališča. Imate besedo, gospod Visar. Hvala lepa. Ne bom trdil sedaj, pa verjetno tudi eh, v prihodnje ne, da bo možno vedno imeti popoln pogled v vse primere. Nasplošno pa bi rekel, da je tolmačenje bistvenega pomena v okviru prošen za azil. To je njihova temeljna pravica, zato da lahko resnično svoj primer čim bolje predstavijo. Tolmačenje je bistveni element tega, tudi za vidika temeljnih pravic, človekovih pravic. Zato bo tudi del delovanja in dela EASO v tem, da spodbuja ta del procesa, ne, ne da bi imeli možnost ali pa celo željo, da postanejo neka široka eh, tolmaška organizacija na ravni Evrope ali celo širše. Poudarjanje pomembnosti tolmačenja pa je prav gotovo eh, važno in to bo tudi del usposabljanja, tudi povdarjanje te potrebe bo zelo prisotno in upam, da bo v naslednjih letih EASO lahko pripravil tudi navodila in smernice za azilne centre v Evropi, kajti to vrstno vprašanje bodo vedno del tega. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da smo s tem pri kraju. Sedaj smo slišali odgovor še na drugi krok vprašanj. Zahvaljujemo se gospodu oficerju, eh, da je prišel in da nam je predstavil program dela za leto 2011. Nasiljenje. Then we can proceed right to the following point. Gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za nekaj, kar se tudi nanaša na prosilce za azil. Gre za eh, prenovljeno verzijo, ki se nanaša na minimalne standarde za sprejem prosilcev za azil. In eh, tu je tudi predstavitev komisije. Leta 2008, kot veste, je komisija predstavila predlog za prenovitev direktive 2003 eh, skozi 9 eh, v zvezi z minimalnimi standardi za sprejem prosilcev za eh, azil. Maja 2009 je parlament opravil prvo branje oziroma prvo obravnavo. Rok za vzpostavitev eh, skupnega sistema pa je bil postavljen rok 2012. Komisija je potem predstavila modificirano različico in sicer junija 2011. Predstavnik komisije bo sedaj na kratko predstavil to spremembo, na to pa bo nekaj časa za razpravo. Opazili smo, da predsedstvo oziroma svet pod polskim predsedovanjem mora, ima na voljo oziroma naj bi prišli ob štirih, eh, torej nekoliko kasneje, vendar predlagam, da takoj začnemo s poročilom komisije. Gospa Mirjel Gan, imate besedo. Hvala, gospod predsednik. Kot ste povedali, to nikakor ni parlamentu nepoznan dosje in zato bi se zahvalila eh, gospodu Masipu Hidalgu iz parlamenta, eh, Eh, za odziv na predloge iz leta 2008, pa tudi za podporo poslancev, evropskih poslancev temu predlogu. Kot veste, so pogajanja znotraj sveta bila pogajanja, ki niso bila v enaki meri uspešna, ni bilo moč priti do skupnega stališča, zato se je komisija odločila, da prevzame svoje politične odgovornosti in da sama pobudo za nadaljevanje tega dela. In tako je prišlo do eh, spremenjenega predloga junija meseca potrebno se bo še dodatno potruditi, da bi lahko uresničili cilj roka 2012, vzpostavitev skupnega azilnega sistema, evropskega sistema, ki bi bil učinkovit za, prasiv, za prosilce azila. Spremenjeni predlog z 1. junija upošteva stališče Evropskega parlamenta. Iz maja meseca 2009 potekala je tudi razprava o svetu in dodatna posvetovanja, ki jih je komisija vodila v zadnjih mesecih z različnimi akterji. Obstajata dva vodilna cilja v okviru tega predloga in sicer prvič ohraniti dodano vrednost uskladitve, harmonizacije, zato da je možno iti dlje od direktive iz leta 2003 in tudi skušati odpraviti pomankljivosti iz evalvacije oziroma ocene komisije, ki zadeva izvajanja. In to tudi pomeni, da, bi bilo, da bo potrebno doseči višjo raven primerljivosti, upoštevati tudi temeljne pravice. Tudi to bo potrebno zagotoviti. Spremenjeni predlog upošteva v večji meri to vprašanje eh, najbolj občutljivih skupin. Drugi cilj pa je še bolj pojasniti, hkrati pa poenostaviti nekatera pravila, zato da jih bo moč lažje izvajati, tudi prevzeti v okviru nacionalnih pravnih sistemov oziroma eh, pravosodnih sistemov. Tako da cilj ostaja čim bolj odpraviti razlike v praksah držav članic, hkrati pa zagotoviti nadzor nad izvajanjem direktive se strani komisije. Predlog vsebuje tudi pravila, ki državam članicam, ki se soočajo s posebej velikimi migracijskimi pritiski, da imajo na voljo potrebne instrumente, da se lahko učinkoviteje odzivajo. In v tem kontekstu smo eh, tudi še bolj upoštevali eh, skrb, ki se nanaša na finančne, raz, na finančne vidike in eh, razna druga vprašanja, ki so bila zastavljena v komisiji. Tu bi sedaj spregovorila še v štirih velikih skupinah predlogov sprememb. Prva taka kategorija predlogov sprememb se nanaša na pravila. Pravila, ki so eh, pojasnjena, ki so predmet eh, obrazložitve in ostajajo stroga. Komisijo še vedno eh, skrbi dejstvo, da se pogosto zadrži oziroma pridrži eh, prosilce za azil, zlasti naprimer po eh, tem, ko je prišlo do najrazličnejših obiskov se strani poslancev v različnih azilnih centrih. Z drugimi besedami, v predlogu je potrebno ohraniti jasno pravilo, ki bo uh, še jasnejše tudi oziroma ki bo bolj specifično obravnavalo tudi vprašanje eh, pridržanja. To naj bo skrajni ukrep, tudi, mora, ki mora biti tudi v skladu s temeljnimi pravicami. Ta predlog določa tudi, da je pridržanje možno samo iz eh, dobro utemeljenih razlogov in sicer eh, razlogov, ki so opredeljeni v direktivi, z drugimi besedami je potrebno pre, predvideti in vzpostaviti jamstva v ta namen, hkrati pa predvideti tudi ustrezno pravno pomoč. Te spremembe morajo ostati skladne z listino temeljnih pravic, pa tudi eh, z nedavno sodno prakso sodišča in sodišča za človekove pravice. Spremenjeni predlog eh, je trenutno eh, je tudi bolj prožen in sicer zlasti z vidika pridržanja v drugih eh, zemljepisnih področjih. Praksa namreč je, da potrebno bi bilo zagotoviti in upoštevati celoten razpon takih ukrepov. Potem je tu druga velika skupina predlogov sprememb, ki so povezane z dostojnim in dostojanstvenim obravnavanjem prosilcev za azil, nacionalni ukrepi pa morajo tudi biti predvideni za hitro razrešitev eh, teh primerov, sprejema prosilcev za azil, upoštevanja njihovi specifične situacije. In eh, ta pravila so sedaj oblikovana bolj enostavno in tudi samodejno ne pomenijo vzpostavitev posebnih upravnih postopkov. Te, te, ta pravila pravzaprav eh, so lahko vključena v nacionalno prakso, v nacionalni postopek. To je bil tudi predmet največ pripomp sa strani držav članic na ravni sveta. Sicer pa je bil tu, so bile tu opredeljene tudi posebne pri, potrebe ob upoštevanju stališča Evropskega parlamenta z maja meseca 2009 eh, tu ni več govora obravnavanja prosilcev za azil in sicer v smislu pristopa do zdravstvene oskrbe oziroma varstva. Pokazalo namreč se je, da je bilo v preteklosti precej vrzeli na tem področju. Trenutne norme in standardi pa so preveč ohlapni in vodijo k različnim praksam. Zato je bilo ocenjeno, da je potrebno ostati pri ustrezni opredelitvi eh, stopnje življenskih pogojev, ki jih je potrebno zagotoviti. Skladno s stališčem parlamenta, in pa tudi zato, da bi se upoštevalo mnenje držav članic v okviru sveta, spremenjeni predlog nima več za cilj, da Eh, se sklicuje na eno samo referenčno točko, v okviru katere se potem opredeli ustrezna pomoč. Potrebno je te kriterije opredeliti na nacionalni ravni, morajo pa biti merljivi oziroma primerljivi in omogočati spremljanje potrebne ravni pomoči za prosilce za azil. In eh, potrebno je tudi razlikovati med prosilci, glede na eh, državljane, to je možno, vendar je to potrebno na pregleden način utemeljiti. Tretja skupina predlogov sprememb v spremenjenem predlogu je povezana s tem, da je potrebno spodbujati avtonomnost prosilcev za azil in sicer zato, ker komisija še nadalje meni, da je usiljena brezposelnost za prosilce za azil, ko uh, se državi zdi, da uh, od tega ni nobene koristi, ta, usiljen, ta usiljena uh, brezposelnost pa uh, pravzaprav ima negativne posledice. Zato smo ohranili um, določbo, ki se nanaša na olajšanje te situacije za prosilce za azil. Spremenjeni predlog ob upoštevanju eh, šestmesečnega roka za dostop do trga dela, to je mnenje Evropskega parlamenta, pa omogoča Nadaljno podaljšanje in sicer vse do enega leta za nekooperativne prosilce ali pa, če je velik migracijski pritisk, to narediti celo istočasno. In ta prilagoditev uh, potem gre tudi v smislu doslednosti in dosledne usklajenosti eh, s spremenjenim predlogom eh, v zvezi s prosilci za azil in to bomo obravnavali na naslednjem sestanku. Naslednja skupina predlogov eh, sprememb pa zadeva zahtevo, ki se vedno znova pojavlja in ki jo izražajo države članice in sicer glede te direktive. Ta predlog ponuja državam članicam eh, več manevrskega prostora z vidika izvajanja direktive. Eh, zlasti ob upoštevanju naprimer finančnih pritiskov, finančnih omejitev in podobno, eh, ko zlasti v primerju tistih eh, držav članic, ki so še posebej podvržene migracijskim pritiskom. Norme za sprejem prosilcev, ki naj postanejo spremljivejše oziroma enostavnejše. Za zaključek, gospod predsednik, bi še rekla, da je potrebno ta predlog brati tudi skupaj s predlogi eh, spremembe direktive prosilcev za azil, zlasti pa na podlagi uredbe Dublin. In eh, ti spremenjeni predlogi oziroma ta spremenjen predlog pomeni tudi večjo ravnotežje v okviru celotnega sistema, pomeni tudi višjo raven zaščite za prosilce za azil, kot to zahteva štokholmski program. In posem na koncu eh, naj vam še zagotovim, naj zagotovim poročevalcu, polno sodelovanje komisije v bodoče pri tem predlogu, kajti želeli bi resnično pravzaprav prispevati k boljšemu razumevanju med obema zakonodajskima telesoma oziroma organoma. Hvala lepa. Gospod Masip ima sedaj besedo, gospod Hidalgo. Hvala lepa. kot eh, poročevalec. Pravzaprav sem se že v prejšnjem eh, sklicu ukvarjal s tem predlogom, ki sedaj doživlja spremembo. In kar bi zlasti želel povedati pred kolegi, tu pred odborom, pa tudi komisiji in predstavniki sveta, dragi prijatelji, je, da menim, da se moramo spomniti na zgodovino, na historijat, vse, kar se, kar se je dogajalo prej. Naprimer, gospod Barnier, ki je bil velik komisar. Se motim, oprostite. Ni gospod Barnier, gospod Barnier je sedaj pravi govornik. Ba, gospod Barnier je zamenjal gospoda Baroja. Gospod Baro je bil velik komisar. Gospod Baro se je izjemno zauzel za te zadeve v okviru tega besedila, ki ga imamo sedaj pred seboj. In mislil sem že, da je izgubljeno vsakršno upanje. Odbor Libe je že odnegdaj zelo občutljiv za to vrstno vprašanje. Kar pa zadeva preostanek parlamenta, tu smo imeli vtis, da je praktično nemogoče priti do skupne točke. Žak Barov pa se je izjemno zauzel, prišel je na plenarno zasedanje in podal celoten pledvaje s tem v zvezi. V zadnjem trenutku se je to obneslo in bilo sprejeto za veliko večino. Nadalje, potem med volitvami junija meseca, pa je v bistvu se je zavedel, da pravzaprav postajajo zadeve vse bolj zapletene in da je na vidiko to, kar se je potem zgodilo. Tisti, ki so za to, da se ohrani besedilo, vsi, ki so se za to besedilo zauzemali, so ga pozdravili. In Cecilija Malstrom, ki je dobila nalogo, da pripravi novo besedilo lahko vam povem, da se mi je vedno zdelo, da eh, pravzaprav gospa Majstrom vedno znova izkazuje veliko zavezanost, ko išče vedno nove rešitve skupaj z državami članicami, zlasti ko se naleti na težave in na uvere, ki jih vsi dobro poznamo. In mislim, da je sedaj prišel čas da smo zelo konkretni. Sam bom še naprej sodelovati s komisijo, z Cecilijo Malstrom in seveda tudi s svetom. Kmalu bo, se bom srečal tudi s polskim predstavnikom, ki je zadolžen za to vprašanje. In poglejmo sedaj, kaj bomo lahko naredili v naslednjih šestih mesecih. Izkoristil bi tudi to priložnost, da bi še dejal, da so tu še drugi elementi, ki eh, mogoče pomen, pomenijo še mnogo večji eh, premik. Eh, sedaj smo slišali artikulirano predstavitev tega predloga in naprimer dostop do dela za prosilce za azil kar bi bilo omejeno za trajanje šestih mesecev, kar je bilo že popreje. Hkrati pa bi se to lahko še podaljšalo in pravzaprav bi to pomenilo eh, precej ohlapen način obravnave, zato da se prepreči dostop do dela. Sem pa odprtega duha za vsakršne rešitve, kaj ti rešitev potrebujemo vendar pa ob dolžnem spoštovanju za dostojanstvo, socialne pogoje in naša večina je to jasno izkazala ob glasovanju na plenarnem zasedanju. E, tudi vi, gospa predstavnica komisije, ste bili povsem jasni. Moramo biti budni, kajti konec koncev Se nam lahko zgodi, da se bomo znašli v situaciji, ki ne bo pomenila dostojanstva za prosilce za azil. In prav tako je potrebno zelo pozorno preučiti razsežnosti, kot so naprimer družinski vidiki in tako dalje. To poročilo mora potem najti tudi svoje mesto v prečiščenem besedilu. Ne bi rad preveč izkoriščal vaše potrpežljivosti, želim pa povedati samo to, da menim, da moramo čim preje priti do besedila, če je le možno v času polskega predsedovanja ob, predsedovanja ob upoštevanju vseh teh specifičnosti. Pozdravljam napore komisije in izvršne eh, tudi odbora v celoti in eh, glede na to, da smo malo poprej eh, lahko slišali tudi, kaj je imel povedati predstavnik EASO, vse to pokaže, da smo pozorni. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše pripombe in Vemo, eh, sedaj lahko zaželimo dobrodošlico tudi eh, polskim predstavnikov in eh, v okviru tega, te razprave v zvezi z minimalnimi standardi za sprejem prosilcev za azil. So pripravljeni in če so pripravljeni, da vzamejo besedo, izvolite. Um, uh, Najlepša hvala. Dobar dan vsem, vse lepo pozdravljam. Počakali smo na predstavitev komisije do konca junija. In uh, Eh, smo odločni, da eh, se pogajanja odvijajo čim hitreje in čim bolj učinkovito. V ta namen imamo operativni načrt in sicer, da bi se zaključilo, eh, zaključila prva obravnava na ravni strokovnjakov in sicer tekom julija. In eh, to je tudi potekalo. Na podlagi razprav se lahko sedaj razprav, eh, razmišlja o kompromisnih eh, predlogih in to bo potekalo med počitnicami, potem pa bo obravnavano septembra meseca. To je tisto, kar sedaj načrtujemo, bomo videli, koliko lahko naredimo, kakšen napredek lahko dosežemo, menimo da je do sedaj razprava bila konstruktivna, razprava s svetom, Prav gotovo bo potrebno še delati na težavnih vprašanjih, v celoti pa lahko rečemo, da je vladalo pozitivno, konstruktivno vzdušje, dobra podlaga za nadaljne delo. In med, eh, v času septembra in oktobra pa lahko samo upamo, da bo prišlo do napredka. Sedaj pa je čas eh, za, eh, za govore oziroma prispevke posameznih poslancev. Hvala, gospod predsedujoči. Če dovolite, bi spregovoril v svojem jeziku, v grščini, da bom lahko jasnejši. Hvala lepa, zahvaljujem se komisiji za predstavitev, pa tudi našemu poročevalcu. K temu bi dodal še naslednje. Za EPP nekaj napotkov oziroma splošnih napotkov. Vsi se strinjamo, da je potrebno doseči napredek, ne samo ga doseči, temveč ga doseči eh, hitro pri tem svežnju, ki se nanaša na azil, tudi z vidika leta 2012. Trenutno preživljamo pravzaprav bolj težko fazo in eh, kar veliko število naših državljanov eh, zelo, je zelo nezadovoljnih, kajti znajdejo se v sosednjih državah in če naprimer k vsem eh, premikom in velikim spremembam eh, v Severni Afriki dodamo še te težave, potem eh, lahko vidimo, kakšna je situacija. Zato je potrebno narediti vse, da čim prej zaključimo delo na tem svežnju sem tudi natančno preučil vse, kar, se je dosedaj, kar je bilo do sedaj narejenega. Na prejšnjem sestanku me ni bilo, tudi za vidika različnih ovir, kaj lahko storimo, da bi se približali dogovoru in soglasju v zvezi eh, s temeljnim stališčem. Hkrati pa tudi ne smemo pozabiti naslednjega. Dokumente, ki jih je sprejel naš parlament, pa tudi zauzetje stališčega parlamenta že v prejšnjem sklicu. Kajti vsak izmed nas ima svoje shodišče vendar pa je na tej podlagi potem priti do neke vrste sinteze oziroma soglasja. Strinjam se, da je potrebno nekaj narediti za te nesrečnike, potrebno je zagotoviti spoštovanje njihovih pravic. Tudi sami sebi smo to dolžni, dolžni smo nekaj storiti za to, da končno lahko uživajo varstvo in zaščito, ki, do katere imajo pravice. V okviru odločitev, ki jih bo potrebno sprejeti, pa je potrebno delovati čim bolj dosledno. Naj pojasnim. Ne moremo česa reči v okviru tega poročila, pa nekaj drugega v, čvi, v, v okviru eh, poročila Gijom. Potrebno je eh, pravzaprav eh, tudi uglasiti naše, naš inštrument. In eh, zato, da bi odgovori v okviru dosjeja eh, za azil in predlogom, če so sprejeti, da to pokriva tudi sezonske delavce. Kajti to je predmet eh, pravzaprav zmede in to ne naredi naše naloge bolj enostavno ne moremo priti do skupnih zaključkov in sklepov, če delujemo na zmeden oziroma nepovezan način. Sicer pa bi se zadovoljil z enostavnim uh, zaključkom, ne glede na to, kaj želimo, pa moramo ostati tudi realistični in stvarno upoštevati tisto, kar je moč narediti. Uh, lahko ugotovimo, da obstajajo dobri primeri, pa tudi manj dobri primeri ali pa celo zelo slabi primeri na nacionalni ravni. Sam prihajam iz Grčije, zelo dobro vem, kakšne odločitve so bile sprejete, pa tudi obsodbe, do katerih je prišlo. In jasno je, da se ne moramo zadovoljiti s status, ko, sa, statusom quo sicer nas bo to pripeljalo do novega berlinskega zidu. Kar želim povedati je, da v aktualni situaciji, praktični situaciji, ob upoštevanju potreb, pa tudi naše pripravljenosti in dobre volje, vsem tem nesrečnim ljudem je potrebno pomagati. Potrebno je narediti tisto, kar je v naši moči. Again, Izvolite. Thank you, President. Najlepša hvala, gospa Lambert. Rada bi se zahvalila komisiji za ta jasna pojasnila o prenovitvi, prenovljene uredbe, tako da bomo lahko, da zdaj dejansko vemo, kakšne so te spremembe, ki jih vsebuje. Kot so že mnogi rekli, bomo mi kot v parlament morali preučiti stališče, ki ga že imamo na mizi in preučiti nove predloge tako da bi potem eh, lahko zauzeli ustrezen pristop do vsega tega. Pozdravljam nekaj, oziroma bila bi hvaležna za kakšne predloge, kakšni bodo naši postopki s tem v zvezi. In res je, da moramo biti koherentni ne le glede eh, postopkov, predlogov, ampak tudi glede Dublina kot takega. Torej tudi mi v odboru bomo morali skleniti, kako se bomo tega lotili. Uh, tako da bo naš prestop resnično koherenten in dosleden. Nekdo se je že skliceval na opredelitev družine, vsaj torej to opredelitev in to je že nekaj, kjer od sveta nismo dobili vsega, kar smo se želeli v glede eh, direktive po usposobljenosti. Tam smo dosegli določen napredek glede jezika, tudi na dveh ali dreh, treh področjih ki so horizontalna in uh, skupna vsem tem predlogom. Vsekakor nam bo to tudi v pomoč. Zdaj pa vsekakor imamo tudi zelo široko evalvacijo tega, kako ta direktiva deluje v državah članicah. Imamo projekt DESIS in tako naprej. In s tem imamo zdaj v rokah več informacij, kot smo jih imeli sprva. Torej, prvič, ko smo preučevali prvo prenovitev te direktive. Pozdravljam tudi pristop sveta, ki pravi, da je možno tukaj doseči, kaj to je vsekakor dobrodošla sprememba pristopa. Um, svetu temu ni bilo vedno tako. Vsi seveda bi si želeli videti določen napredek, to da ali uh, napredek razumemo enako, bomo še videli, ampak dobro bi bilo, če bi imeli določene smernice glede tega, kakšen bo postopek, ki mu bomo v parlamentu sledili pri obravnavi tega dosjeja. Hvala, zdaj pa gospa Sipel. Najlepša hvala. Najprej bi rekla stavek ali dva o tem, kar je rekel gospod Papa Nikolajo glede koherentnosti različnih ukrepov in Tukaj bi se navezala na možnosti zaposlovanja prosilcev za azil. Tukaj mislim, da moramo imeti tukaj vsaj eno eh, koherenco. Kdorkoli je zakonito v naših državah članicah, mora imeti tudi dostop do delovnega trga. In če ima to pravico, mora tukaj veljati tudi preprosto načelo, enako plačilo za enako opravljeno delo na enakem kraju. S tem bi potem se tudi povečala eh, sprejemljivost in akceptanca priseljencev. Prav tako bi se zahvalila komisiji in poročevalcu za vse razlage glede novih eh, točk tega predloga. Veselim se tudi, da je predsedstvo uh, težko pričakovalo to besedilo, da je že začelo delati na tem besedilu. Nisem pa slišala, v kakšni smeri že dela predsedstvo oziroma želi predsedstvo delati na tem besedilu. Tako da bili bi hvaležni, če bi slišali še kakšno konkretnejšo besedo o tem. Hvala. Gospod predsednik, gospe in gospodje, kolegice in kolegi, tudi sama sem se že ukvarjala z drugimi direktivami, sedaj pa bi se želela ukvarjati tudi z direktivo o minimalnih standardih. Slišali smo, da je treba tukaj eh, slediti koherenci z drugimi sklepi parlamenta. V določenih pogledih smo to dosegli, v določenih ne. Naprimer, nimamo tukaj enake ravni pri socialnih uh, službah. Um, to bi lahko privedlo do finančnih težav posameznikov. V parlamentu pa nam gre za to, da mora biti neka temeljna oskrba, ki so jo deležni prosilci za azil in da morajo imeti tudi neko osnovno nastanitev, tako da tisti ljudje, ki pristanejo v naših državah, da so deležni tudi dostojnega tretmaja. Eh, slišali smo že tudi nekaj besed o pojmu družine. Tukaj moramo dejansko biti eh, koherentni z direktivo o kvalifikacijah. Pri različnih direktivah torej ne smemo imeti različnih opredelitev družine, kajti težko je torej imeti v eni direktivi eno opredelitev družine, v drugi direktivi pa drugačno opredelitev družine. Uh, Potem je tukaj še področje, pri katerem sem osupla, da je še vedno notri. Gre za brezplačno pravno pomoč. Pravzaprav smo se vsi skupaj dogovorili, torej vse politične skupine, da bomo tukaj eh, tudi poskusili doseči koherentnost različnih direktiv, kaj ti potrebujemo praktične izvedljive rešitve in če je možno ne le šele leta 2014, ker ti politične eh, skupine so tako na različnih bregovih. Ne, bolj pomembno je, da z celotnega paketa lotimo pragmatično in politično razumno, tako da bo dejansko si zasluži dobil naziv azilnega prava. In zadnja stvar, ki bi jo želela reči, kar se meni zdi um, stvar vredno razmisleka, da moramo dejansko ločiti med prosilci za azil in priseljenci. Pri eni stvari gre za humanitarno pravo, pri drugih stvarih pa gre za pravice, eh, dostopa do, del, eh, do trga dela in tako naprej. Skratka, tukaj je treba ločiti, tako da se stvari ne mečejo v en koš in da se vse skupaj ne obravnava znotraj ene same direktive. Tukaj moramo biti pozorni in stvari ločevati. Če tudi bi bilo eh, potrebno to še naprej preučevati, pa je spodbudno da, eh, Polsko, da ima Polsko predsedstvo na men, da doseže napredek na tem dosjejem, ki je izjemno pomemben. Če želimo spoštovati rok, ki je leto 2012 in mi želimo pri tem prizadevanju sodelovati. Se, strinjam se z gospod Sipel, da mora enako delo biti enako nagrajeno, to izhaja iz delovne zakonodaje. E, pripravljeni smo to natančno preučiti in pripraviti predloge sprememb. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospa Hirst. Hvala lepa, gospod predsednik. Za liberalce lahko povem, da pozdravljamo dejstvo, da imamo ta del azilnega svežnja, ki bo sedaj predmet intenzivnih pogajanj. To je vsekakor centralno, da imamo koherenco med različnimi direktivami, da se ta zagotovi. To smo Eh, ugotavljali že pri drugih eh, direktivah. Tukaj gre za opredelitev družine in tudi druge temeljno pomembne opredelitve, kjer koherentnosti ni bilo in zaradi tega je prišlo do težav pri izvajanju. Morda je ta direktiva ena najpomembnejših in najbolj osrednjih, kajti gre dejansko za direktivo, ki bo imela velik vpliv na življenje ljudi, kje bodo nastanjeni, kje bodo dobili hrano ali bodo dobili denar, kako bodo imeli dostop do zdravstvenega sistema, kakšen bo dostop do trga dela. In to, kar moramo tudi upoštevati, je, da upoštevamo tudi vidik integracije od prvega dne dalje. To mora biti v središču teh razprav. In čeprav potem oseba dobi negativen odgovor, um, ni nujno, da je v tem času. Um, Oziroma je nujno, da se v tem času tem beguncem zagotovi dostojna obravnava in dostojni življenski pogoji. Skratka, to bo tema, ki bo tudi zelo opremljiva, tudi ne nazadnje za široko javnost. Ta tema je zelo občutljiva, države članice so že doslej vedno jasno pravile, da si ne želijo dodatnih stroškov, teh se bojijo in mislim, da je naša odgovornost, da se zelo razumno lotimo te teme in da zelo jasno povemo, kaj se bo zgodilo, kaj se ne bo zgodilo, tako da ne bodo tukaj že vnaprej se ustvarjali kakšni presodki ali pa skrbi. The views into the discussion, then we turn back. S tem smo zaključili. Aha, gospod Vasip kot poročevalec dobi še besedo, sicer pa so se ostali. Odrekli besedi. Ja, hvala lepa. Najprej bom se obrnil na predstavnike polskega predsedstva, tako da bi potem lahko um, dejansko postopoma ta dosje peljali proti koncu. V odziv kolega iz Evropske ljudske stranke, ki pravi, kako pomembno je razlikovati med azilom in um, migracijami. Če bomo tukaj razlikovali mi, potem bomo to sporočilo lahko predali tudi družbi, kajti tudi družba sama je tukaj zmedena. Prosilec za azil je nekdo, ki trpi zaradi političnega preganjanja, zaradi svojih zamisli v državi porekla medtem ko je migrant nekdo, ki morda lahko se seli zaradi gospodarskih ali drugih razlogov in seveda ima do tega vso pravico. Če bomo tukaj zelo, tako zelo jasno razlikovali med temi skupinami in če bomo to povedali jasno uh, in tudi neodvisno od drugih dosijajev, bomo dosegli, da bodo prosilci za azil ali tisti, ki so preganjani, lahko uživali določene prehodne pogoje. In sedaj imamo morda družino, ki, je bila, ki jo je preganjal režim Franka. Zdaj pa praktično ne bomo imeli prosilcev za azil iz držav, kot je Španija, ki so zdaj demokratične, ampak sedaj moramo imeti v mislih države, kjer so ljudje trpeli zaradi političnih prepričanj. Obstajajo tudi določene države, kjer je prihajalo do nevarnosti genocida. Tukaj moramo biti jasni, da se moramo bolj angažirati in da moramo tem ljudem dejansko uh, um, omogočiti um, izboljšanje svojega položaja. Prav, hvala lepa. To pomeni, da smo z razpravo na tej točki končali. Skoraj da pravočasno uh, smo torej zaključili s to točko in lahko pridemo kar na naslednjo točko na dnevnem redu, ki je točka 19. Gre za uporabo evidenc podatkov o potnikih. Tukaj imamo poročevalca, gospoda Timotija Kirkhopa, ki nas spominja, da ta točka na dnevnem redu zadeva predlog direktive glede uporabe podatkov o potnikih za namen preganjanja terorističnih uh, um, hudih kaznjivih dejanj, kot tudi za njihovo odkrivanje in preiskovanje ni naš namen, da bi na dolgo in široko razpravljali o tej temi, vendar pa se želimo seznaniti z besedilom, ki je nov predlog in prihaja po predlogu iz leta 2007 za okvirni sklep pred Lizbonsko pogodbo. Torej, gre za uvedbo sistema evidenc podatkov o potnikih, vsaj tistih, ki potujejo v mednarodnem potniškem letalskem po prometu. Evropski nadzornik za zaščito podatkov se tukaj navezuje na delo tudi delovne skupine člena 21, torej delovna skupina, potem tudi to zadeva delo Agencije za temeljne pravice in tudi Evropsko službo za zunanje delovanje. Skratka, naš poročevalec, gospod Kirkop, nam bo podal uvod, potem pa bomo poslušali komisijo in svet, če boste želela, in na to bomo imeli tudi prvo izmenjavo mnen med poslanci. Gospod Kirkop, beseda je kar takoj vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pravzaprav gre danes tukaj za to, da bi imeli prvo sploh izmenjavo mnen, kajti s tem smo šele začemo doslej. Eh, je bila izmenjava mnenja to temo omejena, ker je nam zmanjkalo časa, bilo je pozno in številni poslanci so se morali posvetiti drugim nujnim eh, zadevam in drugim terminom. In mislim, da pravzaprav danes ni veliko boljše. Tako da morda bomo danes imeli izmenjavo mnen 1B in morda se bomo morali torej temu še vrniti. Ampak tukaj gre za dolg proces. Gre za proces, uh, pri katerem ne pričakujemo takojšnjih rezultatov, če sem povsem iskren. Sem eh, kot poročevalec tukaj zelo sproščen, uh, skratka menim, da tukaj se nikakor ne smemo uh, prenagliti, ne da bi dali možnost vsakemu, ki ima določeno mnenje o tem, da bodi si spregovori v našem odboru, hkrati pa moramo dati tudi možnost organizacijam, ki so tukaj pristojne, da predstavijo svoja stališča. Edino, kar bi želel reči zdaj, je to, da upam, da ne, na tej točki ne bo kdo hit, si prehitro ustvarjal mnenja na podlagi predlogov komisije. Odgovornost poročevalca je, da pripravi poročilo, gospod predsednik. In poročilo predsednika je potem pred, podloga za razpravo v tem odboru, na podlagi katerega uh, je treba sprejemati sklepe. Torej, zaenkrat predloga še nimam oziroma poročila še nisem pripravil, to bo verjetno pripravljeno jeseni in takrat bom seveda zelo hvaležen za konstrukcijo konstruktiven pristop in upam, da ne bom deležen destruktivnih komentarjev kolegic in kolegov. Edino, kar želim reči zdaj, da imamo veliko veteranov tudi med poročevalci v senci in vsaj nekateri od njih danes ne morejo biti prisotni. Uh, na drugih področjih pa smo bili. Uh, smo dobro sodelovali, ko smo govorili o evidencah, o potnikih ta nov sporazum bo nekaj drugega od sporazumov, ki smo jih videli doslej, ki so se izkazali na nek način precej zahtevni in težavni. Ampak določene elemente bomo vsekakor morali preučiti. Določeni elementi tega sporazuma so podobni, še zlasti, ko gre uh, ele za elemente, ki se navezujejo na podatke. Podatke posameznih nedolžnih ljudi v večini primerov. Tukaj moramo določiti merila, Eh, za to, kako bomo s temi podatki ravnali. Prav tako pa moramo tukaj v smislu Evropske unije razmisliti, kako daleč naj bi segal ta sporazum, kdo naj bi nadzoroval rezultate in delovanje tega sporazuma, kdo bo plačeval za stroške, ki vsekakor pri tem bodo nastali in tudi razmisliti moramo, kateri bodo kriteriji za končno uporabo teh podatkov. V svojih opombah omenjam, da smo imeli že situacijo in vse, kar trenutno pravimo, izhaja iz predloga komisije. Imeli smo veliko koristnih predlogov, sami ste jih nekaj omenili, gospod predsednik. Te predloge smo slišali iz številnih agencij, za katere sem vedel, da obstajajo. Dve, eno ali dve pravzaprav ste mi povsem novi, pa vendarle imate očitno zelo stroga oziroma prepričana stališča o podatkih o potnikih. Potem smo slišali tudi veliko mnen strani odvetnikov. Tukaj bi povedal, da sem tudi odvetnik sam in želel bi povedati, da ni prav, da se zanašamo zgolj na stališča odvetnikov, ne glede na to, kdo jih plačuje in v kakšen namen. Slišali smo tudi stališča različnih ustavnih sodišč, naprimer tudi romunsko ustavno sodišče za hrambo osebnih podatkov je uh, izrazilo interes glede te teme. To se mi zdi prav fino, verjetno imam tudi jaz za nje kakšno vprašanje, kot ga imajo oni za me. Tudi Nemško ustavno sodišče se uh, zanima za kolektivno zbiranje podatkov in to je vsekakor področje, kjer morajo biti zaskrbljeni. In temu vprašanju se bom še vrnil. Potem bomo verjetno slišali tudi še stališča um, Sveta Evrope. Zaenkrat sem prosil, da pridržijo svoje pripombe. Uh, za toliko časa, da preberajo moje poročilo. Bili z veseljem so sprejeli to ponudbo in verjetno bomo bolj veseli njihovih priporočil oziroma pripomp na moje poročilo, kot pa na predlog komisije. Še eno stvar bi povedal, če mi dovolite. Delo se je, kot rečeno, šele začelo. In sam močno menim, da obstaja potreba po tem sporazumu. Ta sporazum je potreben. Tega dela kot poročevalec se ne bi lotil, če tega mnenja ne bi imel. Po mojem mnenju so podatki o potnikih zelo korisno orodje v boju proti resnemu in uh, hudemu kriminalu in terorizmu. Vem, da to sprošča različna čustva poslancev tega odbora in vem, da bodo tudi jasno povedali, kako čutijo glede tega, ampak zdi se mi bistvenega pomena, da sami prevzamemo odgovornost za to, da storimo vse, kar je v naši moči, da bi zaščitili nedolžne potovalce in tudi potnike in tudi nedolžne državljane, kjer to lahko storimo. Uravnati moramo uh, um, vidike zasebnosti, kot tudi vidike potrebnosti informacij. Vse to torej je v mojih mislih na začetku te poti. Veselim se že sodelovanja v tem odboru z vašo pomočjo, gospod predsednik, in upam, da bo rezultat vsega dela zadovoljiv. Naslednjič, ko bomo obravnavali to temo, pa bo že jesen in veselim se že tega časa. Hvala. Hvala lepa, gospod Kirko, posem prav imate, nimamo prvič razprave. Potem, ki bi potem sledila razprava 1A, 1B in 1C in tako naprej. Ampak kot ste rekli sami, tudi jaz upam, da bo vaša predstavitev dobra podlaga za prej konstruktiven kot pa destruktiven uložek ostalih poslancev, potem, ko bomo imeli vaš osnutek poročila že v pisni obliki. Danes pa imamo tukaj še predstavnike komisije, morda bi želeli povedati kaj, gospod Nunez Damera, potem pa mu lahko sledi še predstavnik sveta, na to pa bomo imeli široko razpravo. Gospod Nunez Damera? Ja. Gospod predsednik, pravzaprav. Uh, bi ne želel tratiti časa. Predlog komisije je znan, mislim, da ni koristno zdaj, da ga znova predstavljam. Eh, danes smo prišli sem, da bi poslušali, kakšna so vaša mnenja in seveda bomo pripravljeni odgovoriti na vprašanja, ki bi jih imeli. Ta hip pa ne bi imel kaj dodati. Hvala. Hvala lepa. Kaj pa polsko predsedstvo? Želite besedo? Thank you very much. Hvala lepa, gospod predsednik. Sem eh, želim lep popovdan. Rad bi bil pravzaprav v enakem položaju kot eh, predstavnik komisije in da bi lahko rekel, da smo se tega že lotili in da tukaj nisem prvič, ampak pravzaprav ni temu tako. Kakšno je stališče polskega predsedstva glede podatkov o potnikov Preden ga pojasnim, naj vam povem nekaj statistike. To je sedaj tretja različica predloga in domnevam, da moramo storiti vse, kar lahko, da do četrte različice ne bi prišlo. Če se prav spomnim, je to sedaj peto ali šesto predsedstvo, ki morda ne začenja tega dela na tem dosjeju znova, ampak ga ponovno zaganja. In povedati, povedati moram, da vse to ne postaja, če dalje lažje. Zdaj bi se zah zahvalil pred predhodnikom, mojim mađarskim kolegom, ki so usmerili razpravo ki, um, in po tej poti želi nadaljevati tudi polsko predsedstvo. Tukaj bi želel omeniti tri vidike. Prvo je okolje, v katerem smo začeli s tem delom. Drug element je cilj, ki ga ponižno želimo doseči. In tretji vidik je rešitev, ki zaenkrat še ni zelo jasna, ampak razumem, da če želimo biti naivni ali pa preambiciozni, vsekakor bomo nekako morali priti do kompromisa med tremi ustanovami. Glede rešitve naj povem, da gre za postopek soodločanja in v svoji karieri ne vem za noben zahtevnejši akt, kjer bomo morali priti do nekega soglasja. Glede okolja, naj povem, da sedaj, glede na to, da ta dosje je tako težek, moramo tudi izkazati določeno mero potrpežljivosti, hkrati pa moramo najti zelo konkretne predloge. In sedaj vam lahko sam povem, kakšne moje mnenje glede rokov in uh, časovnega sosledja. Imeli smo že splošno oceno v delovni skupini Ševal. Uh, Med poletnimi počitnicami bomo prišli do konkretnih pripomb, ki bi jih želeli potem testirati septembra, konec septembra, pa se bomo potem znova uh, posvetovali z državami članicami. Obstaja bistvena informacija, ki vam jo želim posredovati. Ves čas bomo uh, v stiku z vami. Uh, kajti vemo, da ne moremo priti do končne rešitve, če ne bomo se pogovarjali drug z drugim. Kakšen pa je naš cilj? V prvem dokumentu, ki ga je polsko predsedstvo predstavilo delovni skupini Ševal, smo prosili države članice, da stopijo korak nazaj. Tukaj sem povsem iskren. Najti moramo odgovore na dve vprašanji. Test potreb, po potrebnosti in test sorazmernosti. In kljub temu, da se ponavljamo, smo prosili državam članicam, da do konca tega meseca najdejo primerno ubeseditev, ki bi jo lahko vključili v to besedilo. Vendar pa nočem sedaj se predvsem igrati s preambulo, kot eh, se veliko krat dogaja. Naša želja je, da bi prišli do rešitve, ki bo eh, našla oziroma ustvarila most med tistimi državami članicami, ki so si najbolj vsak sebi. Glede zadnje točke rešitve, če bomo delali skupaj in če bomo se vse čas pobuja, eh, spominjali, kje stojimo in kaj pravijo drugi, bomo morda prišli do dogovora. V to ne bomo vključili le delovne skupine, ampak tudi odbor KAC in vse čas se bomo vračali tudi v parlament in vas obveščali o trenutnem stanju. Moj zadnji stavek naj bi dokazoval usmeritev, po kateri gremo ko smo se sestali 7. julija na prvem sestavku delovne skupine, smo večino časa posvetili poslušanju. Nismo toliko govorili. Tiste, ki trenutno obdelujejo podatke o potniku, smo prosili, da je pojasnil, kako to počnejo in kakšni so rezultati tega. Predstavniki Združenega kraljestva Švedske, Francije in Belgije so predstavili svoje vidike in svoj pristop. S tem smo spremenili okolje. Tudi uh, organizacija EJATA uh, potem evropski potniški agenti in tudi različne regionalne agencije so potem tudi povzele besedo in dale svoje kritične pripombe. Lahko vam povem, da bo predsedstvo številne pripombe upoštevalo v tesnem sodelovanju s komisijo. In ena zadnja smo dali besedo besedo tudi delovni skupini za člen 29 in tudi predstavnik odbora Ekosok bo prišel k nam pred koncem septembra in nam povedal, kakšno je njegove stališče. Obrnili se bomo tudi k letalskim družbam, kajti ko bomo potem imeli vse te delce sestavljanke na uh, mizi in bomo skušali iz, njene, iz njih narediti neko sliko, moramo imeti dokaz, da smo dejansko za mnenje zaprosili vsakogar. Seveda vsakega predloga žal ne, mo ne bomo mogli upoštevati. Veste, kakšno je stališče sveta, veste, uh, koliko je že bilo govora o tem. Nihče ne želi opustiti tega predloga, to je dober predlog oziroma osnutek, ki ga moramo izboljšati in narediti popolnega. Hvala. Hvala vam, bili ste posem iskreni, izrazili ste stališče polskega predsedstva. Zdaj pa mislim, da lahko začnemo z razpravo. Najprej bomo dali besedo gospe Sipel. Um, se upravičujem, ker danes toliko krat uh, se oglašam, ampak drugih poslancev ni toliko. Ne, to je vsekakor vaša pravica. Najprej bi začela z načelno pripombo. Vem, da svet in predsedstva tega nista menila tako, ampak načeloma naj povem, da, da sprejemamo direktivo samo zato, ker se je. Uh, Eh, že marsikdo na tej opekel in da v prejšnji začetki niso bili uspešni, ta pristop ni dober. Pogledati si moramo dodatno vrednost direktive. Če je toliko krat um, pristop spodletel oziroma poskus spodletel, se moramo tudi vprašati, ali to direktivo sploh potrebujemo in ali, ali pa so okvirni pogoji tako razdeliki, da potrebujemo toliko časa za razpravo. In vidim, da gospod Kirkop tukaj resnično si bo vzel celoten čas in ta pristop se mi zdi zelo razumen. Če bi prišli do odgovor, odgovora, da ta direktiva ponuja določeno dodano vrednost pri boju proti najhujšim oblikom kriminala, potem se zastavlja le še vprašanje izvajanja, pristojnosti, kdo bo imel dostop do podatkov, kdo bo to organiziral v tej skupnosti 27 držav, ali bomo imeli neko državo članico, ki bo pristojna za določene naloge, ali pa bomo te, to organizirali skupno, kdo bo imel dostop do podatkov, kdo jih bo zbiral, kdo, kako bomo tukaj zaščitili in zajamčili varstvo podatkov. To je vsekakor pomembno tudi z vidika mednarodnih pogajanj o podatkih o potnikih. Tukaj vsekakor moramo priti določenega dogovora, do določenega sporazuma, ki bo um, opravičil tudi naše zahteve do tretjih. In mislim, da pri vprašanju omejevanja namena. Ne moramo biti zelo skrbni, tako ko govorimo o mednarodni kriminalu, kot tudi o terorizmu. Le tako se lahko uh, izognemo nevarnosti, da bi se ti podatki izkoriščali tudi za najmanjše kazniva dejanja. S tem potem uh, smiselnost te direktive ne bi bila nič večja. Hvala. Gospa Intfeld. Hvala lepa. Najprej bom se opravičila, kajti bojim se, da bom po mojem prispevku morala oditi. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za zelo odprto in vključujočo metodo dela. Mislim, da je to najboljše jamstvo za dober rezultat in za konsens. Mislim, da bi morali biti zelo pragmatični pri tem vprašanju. Uh, agencijam za pregon in za varnost moramo dati v roke urodje, da zagotavljajo to varnost. To je vse. To pomeni, da moramo biti pri tej nalogi zelo natančni. Karkoli bomo sklenili, mora torej temeljiti na dokazih. In to je nekaj, kar doslej ni bilo praksa. Vem, da se s tem polsko predsedstvo zelo strinja, ampak še vedno čakamo na določene informacije, ne le od poročevalca in tudi glede predstavitve, ki jo je organiziral v Manchesteru. Potem pa moramo dokazati tudi, da obstaja potreba po tako širokem zbiranju in analizi podatkov. To je treba dokazati, to ni neka politična zahteva, to je pravna zahteva. In seveda obstaja tudi neko sivo področje, kjer je uh, Eh, potrebo težko demonstrirati, ampak mislim, da je tukaj mogoče storiti veliko več, kot je bilo storjenega doslej. Prav tako je treba pokazati, da obstaja potreba po schemi za zbiranje podatkov o potnikih v Evropski uniji. Kajti argument, ki smo ga takrat slišali od, od komisije, je bil, da če tega ne bomo storili na ravni Evropske unije, bomo imeli kar panko 27 različnih sistemov. Ampak rada bi povdarila, da trenutno imamo le en celovit sistem zbiranja teh podatkov in to je britanski. Imamo nekaj držav članic, ki počnejo nekaj malega, tudi moja država uh, uradno ne zbira podatkov o potnikih, vendar pa to počne na podlagi zelo majave pravne podlage, tako da to ne bi vzela kot razlog, zakaj potrebujemo evropsko obveznost zbiranja teh podatkov. Strinjam se z gospod Sipel, da moramo zelo jasno in previdno opredeliti predmet uporabe in drug element, in tukaj bom zaključila, ki je po mojem ključen je ta, da, mora, da se moramo vprašati tudi po dolgoročni hrambi podatkov, vseh podatkov, kajti pravzaprav to, kar počnemo, je, da ne le izkoriščamo podatke za preverjanje ljudi ob prečkanju meja, kajti mislim, da je to najmanj problematičen element tega, ampak največji problem pri tem je, da te podatke množično hranimo. Gre za uh, hrambo podatkov o nedolžnih ljudih teh za kazniva dejanja, za katera sploh ne vemo ali pa ki morda še sploh niso bili eh, storjeni, potem pa sodni organi lahko te podatke berejo brez, nekega, brez neke odredbe. Če policija želi dobiti mojo, eh, moje podatke ali preiskati moj dom, potrebuje za to sodni nalog. Zakaj torej tega ne zagotavljamo tudi pri tem? Skratka, preverjanje podatkovnih baz ne sme biti dovoljeno brez sodnega naloga. In tukaj ne govorimo le o podatkih o potnikih, ampak kot smo videli, s tem ustvarjamo tudi množično podatkovno bazo o bančnih podatkih, o podatkih o telekomunikacijah in potem imeli množične podatkovne baze o milijonih državljanov, ki niso ničesar še storili in verjetno tudi nikoli ničesar ne bodo zagrešili. Hvala. Hvala lepa, gospod Albrecht. Ja, hvala gospod predsednik. Pomembno se mi zdi, da se tako zgodaj soočamo z tem predlogom in se tudi eh, zahvaljujem gospodu Kirkhopu, da hm, smo to že načeli in bomo še nadalje razpravljali o tem. To se mi zdi pomembno in tudi pristop se mi zdi eh, pomemben in pravilen. Mislim, da se vsi strinjamo, da terorizem in eh, huda kazniva dejanja moramo Eh, preprečiti, se moramo bojevati proti njim. Pomembno je, da organi za pregon in policija eh, so opremljeni z primernimi informacijami eh, in načini zbiranja podatkov o osumljencih. Tukaj pa govorimo o ukrepu, ki ga izvajamo že prej in sicer takrat, ko še ni niti suma, niti konkretne preiskave. Mislim, da je pomembno, da to poudarimo in slišali smo kar nekaj eh, kritik eh, že doslej in mislim, da je skupno ozadje teh kritik in eh, stališč, ki sem jih doslej slišal, tako, da je predlog komisije, kot je na mizi, nespremljiv. Ehm, zame je torej Eh, kot tak eh, nespremljiv. Mislim, da lahko še delamo na tem predlogu, ampak to, da bi kar pet let hranili eh, podatke o vseh evropskih letalskih potnikih in potnicah, mislim, da to ni sorazmerno v ničemer. In um, Še posebej zato, ker že zdaj nekatere države članice popolnoma drugače in različno zbirajo in uporabljajo evidence podatkov o potnikih. Ne vemo, zakaj se te evidence uporabljajo um, in ne vem, ali uh, je jasno, da Eh, vsem jasno, da se lahko ti podatki uporabljajo samo za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu in da to ni vedno tako. To vidimo tudi pri eh, sporazumih, ki jih odpravljamo z tretjimi državami. Tudi eh, tole dolgotrajno hranjenje teh podatkov, zakaj je to potrebno, zakaj ne moremo recimo anonimno, anonimno opraviti analizo kaznjivih dejanj vezanih na um, podatke o potnikih v zračnem prometu? Zakaj ne moremo um, okrepiti klasičnih metod s tem, da je policija prisotna na uh, samih letališčih in tam, kjer se um, kaznjiva dejanja dogajajo, uh, Um, skratka, gre za težavo prioritet. Um, hočemo prihraniti pri um, številu policistov in tako naprej. Um, in po drugi strani pa tukaj zapravljamo denar za neke sisteme, za katere ni nujno, da bodo na koncu tudi učinkoviti. Za konec pa se tu zastavlja še vprašanje ustavnosti, e, tudi skladnosti z pogodbami EU in mislim, da bi morali um, pogledati, ali obstaja, uh, ali sploh obstaja ta ustavnost in ustreznost z evropskimi pogodbami. In mogoče smo tukaj celo kaj spregledali. Seveda se o pravnih zadevah vedno lahko prepiramo, vedno obstajata dva, dve, vsaj dve pravni mnenji, ampak um, na mizi imamo um, očitno kritiko. Uh, kritike so izrazili tako um, pravniki, tako uh, svetovalna telesa in mislim, da ne moremo uh, čez to in zdi se mi tudi uh, zelo slabo, da se komisija ne sooča z temi kritikami, da noče tukaj nič povedati in uh, res je vprašanje, kje se bo nehalo um, tako dolgoročno shranjevanje uh, podatkov o potnikih. Mislim, da tega ne bodo sprejeli niti državljani in državljanke, če ne bo jasno, kje so meje to vrstnega nadzora. Hvala lepa. Gospa Ernst, hvala lepa. Začela bi takole. Um, že od začetka smo izrazili velike, uh, veliko um, vprašljivost, ali sploh sprašujemo, uh, potrebujemo take evidence podatkov o potnikih, ali uh, Eh, je to nujno, pa tudi argumenti, ki jih izpostavlja komisija v svojem predlogu in ki jih najdemo v njenem predlogu, niso eh, verodostojni. Eh, argumenti, da nekatere države hočejo, si želijo tako zbiranje, to mm, ni dober argument. Dodala pa bi še, da ne obstaja kritika samo z naše strani, ampak tudi Agencija za varstvo podatkov je izrazila močno kritiko in se sprašuje, kaj naj bi od tega pravzaprav imeli, da vse te podatke shranjujemo in um, pravi, da se s tem nesorazmerno kršijo temeljne pravice. Toliko čisto spotoma, sicer pa bi rada e, povdarila, da moramo natanko recimo, preučiti tudi ta seznam um, kaznjivih dejanj, Dobro, terorizem bom spustila, potem pa imamo tukaj odločbo glede, eh, skupnega, eh, glede evropskega naloga za prijetje. Eh, tukaj so lahko razlogi um, ehm, goljofija, izsiljevanje, um, netenje požarov ali, ali so res to te stvari, pri katerih mislimo na, na, na to. Ali res hočemo iti tako daleč? Tukaj sem precej kritična. Pa še naslednja zadeva. Prepoved obdelave nekaterih osebnih podatkov. Ne vem, kaj bi, na kaj se tukaj navezujemo v tem četrtem členu predloga komisije. Uh, za, kak, za kako diskriminacijo um, gre oziroma za kako pomankanje podatkov? Recimo nimamo starosti, nimamo spola, nimamo uh, um, kar precej podatkov, eh, na podlagi katerih bi lahko recimo prišlo do diskriminacije. Pa, kar se tiče držav članic, eh, kaj je s podatki, um, ki kažejo na to, da bi lahko prišlo do diskriminacije? Eh, tudi tukaj Agencija za temeljne pravice pravzaprav nakazuje in se sprašuje, zakaj bi te, ta evidenca, ta centrala podatkov o potnikih sploh sprejemala podatke, ki, na podlagi katere bi bila možna diskriminacija. Sploh mi ni jasno, kako bi naj to potekalo, tako enotno zbiranje. Pa tudi, kar se tiče tretjih držav, zdi se mi, da predlagate nekaj precej pustolovskega in ne vem, kako bi to pravzaprav udejanjili. Veliko je bilo rečenega tudi o hranjenju podatkov pet let, tudi sama nimam pojma, kaj bi naj imeli od tega. Na zadnje pa bi opomnila še na eno točko in sicer na člen 11 v tem predlogu in sicer varstvo osebnih podatkov. V bistvu bi se morali osredotočiti na to, kaj bo prišlo, kaj šele bo, če bomo sprejeli tak člen, kot je tale 11. člen. In sicer bomo potrebovali novo direktivo o eh, varstvu osebnih podatkov, da se bomo lahko navezali na to, kar je zapisano v 11. členu. In potem mislim, da bi morali vseeno raje počakati, da bomo imeli to novo direktivo, ne pa da stvari uh, počnemo na spol in bomo na koncu vsi nezadovoljni. Skratka, zdi se mi, da bi morali razpravljati o točkah posamezno, eno za drugo, da si vzamemo čas tudi sporočevalcem, da ne bomo eh, sprožili nečesa, kar bo v končni fazi popolnoma kontraproduktivno in nesmiselno. Hvala lepa, gospa Latford. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama sem precej zaskrbljena glede tega predloga, ki je pred nami predvsem kar se tiče količine podatkov in dejstva, da gre za neke neznane potencijalne osumljencev. Kajti nihče ne more biti osumljenec, dokler ne obstaja podlaga za sum. Samo zato, ker ljudje pašejo v določen profil, tudi jaz zagotovo eh, pašem v nek eh, potovalni profil, se nočem uvrščati, uvrščati v nobene eh, take sezname med potencialne zločince celo seveda vem, da je to lahko uporabno in želim si videti, kje bi to lahko bi bilo uporabno. Recimo trgovina z ljudmi, trgovina z drogami in podobno. Zagotovo so to glavna področja uporabe take evidence podatkov o potnikih. Ampak zdi se mi, da je cena za to le nekoliko velika. Um, sploh kar se tiče količine zbiranja podatkov, pa popolnoma nedožni ljudi, saj ni nihče kriv ni česar, dokler mu to ni dokazano. Oziroma, saj niso osumljenci, dokler niso nečesa osumljeni. Težava je, da pri teh eh, predlogih za evidenco podatkov, za zbiranje podatkov in tako naprej. Um, namreč ta, da je kultura zbiranja in obdelovanja podatkov, osebnih podatkov, um, ni podvržena nadzoru. In v Združenem kraljestvu imamo eh, prav trenutno zdaj ravno eh, škandal glede um, pridobivanja, nezakonitega pridobivanja osebnih podatkov. No, v tem primeru gre za zbiranje strani novinarjev. Ampak Dolgo je trajalo, da smo v Združenem kraljestvu začeli izrekati eh, težke kazni um, za taka kazniva dejanja eh, nezakonitega zbiranja osebnih podatkov. Zdi se namreč, da je policija predajala in eh, prodajala osebne podatke um, novinarjem in drugim zainteresiranim, torej za denar. In to nam veliko pove o stanju um, kulture glede varovanja podatkov. Enostavno nismo dorasli temu, da bi bila kultura na tako visokem nivoju, da bi lahko varno zbirali podatke v takšnih evidencah. In ne vem, kako bi me lahko pripričali, da je to res neogibno nojno um, in predvsem sorazmerno. In ravno um, to bo poskušal uh, gospod Kirkhope, torej naš poročevalec, tudi pokazati, kajti cena je zelo visoka. Oseba, ki dejansko še nismo videli primera, kjer bi evidenca podatkov o potnikih že preporo, pre, pre, prečila neko kaznivo dejanje, nek eh, teroristično dejanje, da bi preprečila neki osumljeni osebi izvesti kaznivo dejanje. To mislim, da bi bil kar dobrodošel primer. Kakorkoli, želela bi si, da torej raziščemo, ali imamo tu kakšne praktične varovalke glede varovanja osebnih podatkov um, pri zbiranju podatkov v teh evidencah. Torej, čisto neke splošne varovalke moramo imeti in tudi kazni za kršenje teh pravil. Mm, in načina dostopa do teh eh, evidenc, eh, različne možnosti loginov in tako naprej. Eh, vse to bi morali še prej institucionalizirati. Mogoče bi pa še enkrat omenila svojo državo, Združeno kraljestvo, ki je, bom rekla, vsaj odkrita v tem, kaj počne. Torej, odkrita je, da uporablja um, tako izdelovanje profilov na podlagi podatkov potnikov. Mislim, da smo že slišali glede razmer v, na nizozemskem, kjer nimajo nobene pravne podlage za to. Um, Združeno kraljestvo očitno ima pravno podlaganje za to v neki prednosti in to počne tudi povsem odkrito, kar je vsaj nekaj. Hvala lepa, gospod Trenta Felidis. moram reči, da se strinjam z večino, kar je povedala gospod Latford in tudi prej gospod Ernst, ampak kot je rekel že poročevalec, na podlagi njegovega poročila bomo eh, komentirali, razpravljali, vrednotili ta predlog. Rekel bi le, da v tem primeru, kot v vseh drugih primerih, ki, imajo, ki vključujejo pregon um, in varnost je ta, da moramo varovati eh, pravice, osebne pravice. Zato moram reči, da se že z eh, veselim dela z poročevalcem, branja njegovega poročila, mm, sodelovanje z poročevalci v senci, da bomo prišli do rezultata, ki si ga vsi želimo. Hvala lepa, preden se uh, še enkrat obrnemo na vas, gospod Kirkhope, gospod uh, komisija bi še želela zdaj na koncu torej pokomentirati. Ja, lahko bi imel cel ugovor za naslednjih nekaj ur, ampak ne bom. Um, obrnil se bom le na nekaj točk, ki so bile. Eh, navedene. Gospa Sipel, pravite, da je bilo že veliko poskusov za letov, da bi to direktivo spravili skozi in da vsakič znova naletimo na težave. Ja, kaj se tukaj dogaja, je to, da smo že bili v tretjem stebru, razprave so potekale pozitivno v, okviru, eh, v tem okviru. Um, ampak okvirno odločitev smo morali umakniti, ker tretji eh, stebr ni več obstajal in morali smo pripraviti nov predlog glede na nove institucionalne okoliščine. In to je vsa ta zmedena zgodba, ki se dogaja z tem predlogom. Predlog smo predla, pred, predstavili februarja letos zdaj se o njem razpravlja, nič kaj preveč počasno se stvari ne dogajajo, moram reči, razen tega, da se je pač eh, pogodba EU spremenila, ampak to je pač nekaj, kar je izven našega nadzora in eh, seveda to vsi tudi pozdravljamo. Veliko tem ste omenili, ki mislim, da so jasno napisane že v eh, direktivi, torej kdo zbira podatke, kdo obdeluje podatke in tako naprej. Mislim, da to vse, odgovore na vse to podaja sam dokument. Pravite tudi, da ne bi smeli eh, omejiti um, teh podatkov na manjše prekrške. Ne omejimo, omejili smo se na uh, hude prekrške, za katere je zagrožena vsaj uh, kazen treh let, zato da je um, z, tako uh, um, kriminalno dejanje stvar um, te direktive. Torej, to, da mm, očitate, da gre v tej direktivi za manjša kazniva dejanja, to ni res. Tukaj govorimo le o hudih kaznivih dejanjih, ki padajo pod okrilje te direktive. Glede um, pripombe gospe Infeld, bi podal splošno pripombo direktiva eh, zagotavlja eh, pregon na številčnih informacijah, ki omogočajo, da najdemo um, sumljiva obnašanja. Ampak ni ni neposredne povezave med eh, direktivo in med eh, najdbami na tem področju. Seveda mora biti tukaj vmes tudi nek človek, ki seveda eh, pametno prevede analizo teh podatkov v, v operativne akcije. Skratka, tu <laughs> moramo imeti neko človeško pamet, ki brska med podatki in zaključi um, z, na ta način, da uh, izrazi sum uh, v konkretni realnosti. Mislim, da ste tudi vsi skupaj spregledali, da je komisija skupaj z vami organizirala uh, za vse, ki vas je to zanimalo in veliko vas je zanimalo in veseli smo bili in še naprej bi radi um, razpravljali, Torej, um, predstavitev primerov dobre prakse, torej primerov, kjer je tako zbiranje podatkov dejansko pripeljalo uh, do tega, da smo uh, za zapahe poslali ljudi, ki tja spadajo. Evidenca podatkov o potnikih torej je že bila ključen element tega, da smo lahko um, Eh, umaknili, da smo lahko zaprli ljudi, ki so si to uh, zaslužili in za katere je bil utemeljen sum za storitev kaznivega dejanja. Ne vem, koliko takšnih primerov mislite, da bi bilo potrebnih, da upravičimo obstoj celotnega sistema. Celo gospod uh, Hastings je tako meni kot vam povedal na zaslišanju o evidenci podatkov o potnikih, da je to odločitev, ki jo lahko sprejmemo le politi na politični ravni. Ampak glede na dokaze, ki smo vam jih podali, mislim, da ne sme biti dvoma, da je PNR sistem mm, neizogiben pri uh, odkrivanju um, zločinskega obnašanja. In komisija tega ne sme in ne more spregledati, torej vseh dokazov, ki so nam uh, um, organi pregona v različnih državah članicah um, predali in mislim, da bi bilo neodgovorno, da tega, pre, neodgovorno od nas, da vam tega predloga ne bi predstaviti, predstavili. Uh, gospod Albrecht omenja sorazmernost um, lahko in anonimnost, problem anonimnosti. Lahko vam zagotovim, da bo uh, evidenca podatkov o potnikih uh, v roku enega meseca postala, um, torej, da se bodo osebni podatki umaknili. Torej, naj ponovim vaše vprašanje. Um, kaj je z novo direktivo o varstvu podatkov, ki, bi, ki bi jo morali sprejeti še preden bomo sprejeli to direktivo. Mislim, da v osnovi nečesa ne razumete. Seveda potrebujemo eh, splošno direktivo o temeljnih, o varstvu osebnih podatkov, zato imamo um, um, vse podlage, vse pravne podlage in potem vsak sistem zagotovi, izmenjavo osebnih podatkov in zato potrebujemo določena pravila za shranjevanje teh podatkov. Torej, če bi mislite, da potrebujemo varovalke pri zbiranju podatkov, seveda to popolnoma pozdravljamo, ampak hkrati eh, moramo zato imeti tak sistem varovanja podatkov, ki bo splošno podvržen glavnemu in osnovnemu instrumentu za varovanje podatkov. Torej, mislim, da ni nujno, da imamo že prihodnjo eh, direktivo o varovanju podatkov, preden eh, potrdimo, eh, uvedemo ta naš predlog. Glede tega, kar je omenila gospa Latvr, glede um, neznanih osumljencev. Ta direktiva ljudi ne pretvarja v zločince. Ta direktiva enostavno omogoča boljše uveljavljanje, izvajanje akcij organov za pregon, eh, da bi eh, uspešno preganjali ljudi, ki so eh, osumljeni kaznjivih dejanj ta direktiva ne bo ustvarila več zločincev ali več sumljivih oseb, ampak enostavno daje možnost detektiranja potencijalnih zločincev, ki jih sicer ne bi odkrili. In jih seveda moramo pripeljati pred sodišče in um, morajo odgovarjati za svoja dejanja. Torej, kar se tiče, kar eh, se tiče um, depersonalizacije podatkov, po enem mesecu bo identiteta osebe nedostopna eh, in je tudi organi pregona ne bodo imeli dostop do njenih osebnih podatkov, razen če bojo obstajali zelo resni razlogi, na podlagi katerih se bodo državni tožilci ali sodniki eh, smeli dokopati do te informacije. Torej, um, sicer pa ta informacija ne bo več relevantna in dostopna za um, različne um, druge organe pregona. Hvala lepa, to sem hotel uh, povedati za zdaj, upam, da nisem bil predolg. Zahvaljujemo se za vaš trud, da ste nam poskušali razložiti, kakšna je dejanska narava te direktive, ki jo imamo na mizi. Zdaj pa še enkrat dajem besedo našemu poročevalcu gospodu Kirkhopu, da <laughs> v tej zgodni fazi uh, razprave 1A, torej poda zaključne poglede. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, kar predvsej prispevko je bilo, morda bi se obrnil na dve zadevi, ki sem jih slišal in sicer, eh, kar je ravno kar povedala komisija. Mm, to seveda so zanimivi pomisleki in strinjam se eh, tudi z svojimi kolegi v številnih pogledih. Ampak predlog komisije je, in to bi še enkrat podaril, začetek procesa naših eh, razprav in pogajanj, ne pa konec. Eh, in vsekakor tudi, bo tudi moje poročilo, vsaj upam, imelo nek svoj značaj in da bomo na podlagi tega poročila znova razpravljali s komisijo in z člani. Eh, glede pripomp sveta, seveda ko, na koncu konca smo vsi zainteresirani za dobrobit deležnikov. Veliko uh, ljudi uh, tukaj, um, je tukaj vpletenih in veliko deležnikov eh, bo zanimalo, kaj imamo zapovedati. Ampak ne bomo seveda mogli upoštevati mnenja čisto vseh uh, žal mi je, da je gospa uh, kolegica um, mm, Develt morala oditi, ampak uh, o tem sva zasebno že razpravljala. Vprašanja podatkov in zbiranja podatkov, ki jih je izrekla, seveda so problematična. Kdo zbira podatke, kje kako dolgo, eh, karakteristika, narava teh podatkov, ki se zbirajo, uporaba same um, evidence, same podatkovne baze. Um, mislim, da moramo tukaj zelo uh, jasno definirati, kaj in kako in hm, to je zagotovo ena izmed naših glavnih nalog. Tudi gospod Albrecht je imel nekaj zadržkov. Um, mislim, da ste se vsi priglasili k besedi, razen morda nekoga, enega ali dveh kolegov. Um, vse te zadržke razumem, ampak mislim, da bomo tudi gospoda Albrehta in gospod Ernst lahko zadovoljili v njunih zahtevah eh, na konc koncev. Gospodu Albrehtu bi uh, rekel le še to, da so pravna mnenja enako pomembna kot vsa druga mnenja, ampak mislim, da sem danes že enkrat omenil, da vseeno gre le za mnenja. Uh, Um, gospa Ernst, ne mara nobenih uh, sporazumov okrog evidence podatkov o potnikih. Mislim, da bom lahko prepričal, da bo, um, da bo um, ta sporazum uporaben. In um, mislim, da je napačno reči, da nimamo nobenih dokazov, da se evidence podatkov o potnikih uh, niso uspešno uporabile v boju proti terorističnim dejanjem. Imamo namreč take dokaze. In tisti izmed vami, ki uh, ste sprejeli moje povabilo v Manchester, boste tudi eh, videli številne dokaze za to. In mislim, da do teh dokazov še več, uh, pa upam, da bo to uh, tudi zadovoljilo um, ehm, gospod Ernst in njene strahove. Tudi seveda človekove pravice, temeljne pravice so pomembne tukaj, ampak pomembne so tudi pravice tistih, ki bi lahko poginili na račun terorističnih dejanj. In In mislim, da bi morali, upam, da nisem <laughs> razburil kolega. Ne, nisem bil jaz kriv. Torej, da nadaljujem. Uh, biti moramo zelo previdni, eh, seveda, pri teh zadevah. Um, eh, če govorimo o um, zločinih, eh, ki, za katere je predpisana kazen samo več kot treh let zapora, mislim, da smo tu mogoče v tem trenutku še preoranjeni. Tu govorimo o resnih kazenskih dejanjih in um, terorizmu um, in mislim, da se bomo o tem še pogovarjali. Uh, Mm, kar je povedala baronica Latford, se mi tudi zdi eh, pomembno za naše področje. Eh, diskriminacija je zelo široko polje. Ta diskriminacija je lahko eh, posredna, lahko je, mm, lahko je izid nekega dejanja, ki ni nojeno samo po sebi diskriminatorno. Skratka, to je predvsej občutljivo. Pa tudi njene pripombe glede, da, nimam, da to ni nek okvir, uh, ki bi bil uporaben. Mislim, da uh, okvirni sporazum, kot ga uh, imamo uh, tukaj predlaganega, že vsebuje določene varovalke, ki um, je namenjen varovanju določene skupine ljudi. Hvala lepa, gospod. Kirkhope, hvala vsem, to je bila kar burna razprava. kar v redu za razpravo 1a, nismo še eh, pripravljeni na razpravo 1b, ampak bomo še nadaljevali eh, takoj po poletnih počitnicah z nadaljnimi koraki pri delovnem načrtu našega odbora Libe pri tem občutljivem dosjeju. Pon. Predlagam, da se naprej držimo dnevnega reda in gremo k 20. točki. Vzpostavitev ocenevalnega mehanizma za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda. Prosil bi, da odidete tiho iz dvorane, zato da lahko nadaljujemo z delom.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 Dragi kolegi, smo tu zato, da nadaljujemo z delom. Torej, sedaj bomo obravnavali predstavitev pravnega mnenja pravne službe parlamenta. To se nanaša na pravno podlago za vzpostavitev ocenevalnega mehanizma za preverjanje uporabe šengenskega prava. In gospod Koeljo je poročevalec. 2. Eh, maja je predstavil osnutek, osnutek eh, poročila. Libe je potem od eh, po 16. junija razpravljal o predlogih sprememb, na kar je prišla informacija, da je svet nehal delati na vsebini predlogov. Gre zato, da se spremeni pravna podlaga šestega člena pogodbe o delovanju Evropske unije. In 77. člen 2E e pogodbe o delovanju Evropske unije zagotavlja postopek soodločanja, medtem ko 70. člen ne zagotavlja in tega ne predvideva. Na prošnjo našega poročevalca sem kot predsednik odbora zaprošen sa strani eh, pravne službe parlamenta, da oblikujemo mnenje o ustreznosti pravne podlage. Prav tako sem zaprosil pravno službo, da preuči, v kolikšni meri bi bilo možno razširiti področje uporabe, da bi sam uvrstili tudi boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji, kot to zahteva več predlogov sprememb. Sedaj imamo predstavitev pravnega mnenja, kot ga je pripravila pravna služba. Slišali bomo pripombe v zvezi s tem. Svoj komentar bo podala tudi komisija, na to predstavnik predsedstva, potem, ko bomo najprej prisluhnili poročevalcu gospodu Koelju in drugim poslancem. Predstavnik, predstavnica pravne službe je, eh, ima sedaj besedo, da predstavi to mnenje. Hvala, gospod predsednik, da vam predstavim to mnenje in eh, sicer v zvezi z vzpostavitvijo ocenevalnega mehanizma za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda. Zastavili ste štiri vprašanja tudi glede posledice uporabe 70. člena, tretjič možnost eh, skupne uporabe eh, obeh členov in četrtič možnost razširitve področja uporabe. Če začnemo najprej pravno podlago, kot jo predlaga komisija, gre za člen 70 in sicer odsotnost vsakršne nad, vsakršnega nadzora nad prečkanje notranjih meja. Ukinitev nadzora notranjih meja je končni cilj omogočanja prostega pretoka in prostega gibanja v Evropski uniji. Menimo, da e, člen 77.2 ne predstavlja zadostne pravne e, podlage. Schengensko področjo Eh, je področje, kjer se lahko ljudje prosto gibljajo. Ukinitev nadzora nad notranjimi mejami pomeni ukrepitev zunanjih meja. To pa sta dve plati iste medalje. In da bi lahko izvajali skupna pravila, je potrebno sprejeti besedilo o zunanjih mejah in o prostem gibanju oseb. Na to 77.1, ki, ki govori o cilju in o nadzoru nad zonanjimi, zonanjimi mejami. 77.2 pa, pa zagotavlja ustrezno pravno podlago, zato je po našem eh, mišljenju eh, prava podlaga člen 77 odstavek 2 v celoti. Poleg tega mnen, eh, smo mnenja, da je, bi bilo potrebno dodati še člen 74. Eh, in sicer eh, to pomeni, pomeni nujno sodelovanje držav članic. Z drugimi besedami, glede na prvo vprašanje, ustrezna pravna podlaga je od člen 77.2 in čla, člen 74 pogodbe o delovanju Evropske unije. Nadalje, naslednje vprašanje. Poleg dejstva, da bi to spremenilo tudi vlogo parlamenta, ko bi parlament bil o tem samo obveščen. 70. člen predvideva eh, ukrepe oziroma določbe, eh, kjer bi lahko ob sodelovanju s komisije ocenili izvajanje evropskih politik. Z drugimi besedami, države članice so tiste, ki so odgovorne za izvajanje, za evalvacijo izvajanja. Torej, to je nekaj, kar morajo izvajati države članice. Te, ta pristojnost je torej pristojnost držav članic, tako da po našem mišljenju ni mogoče uporabljati člena 70 za vzpostavitev ocenevalnega mehanizma, ko je komisija tista, glede na to, da je komisija tista, ki ima to odgovornost. Komisija je odgovorna za ocenevanje izvajanja se strani držav članic. Poleg tega tega člena ni mogoče uporabljati, če naj priporočilo vplivajo na šengensko pravo. Tretje vprašanje je bilo vprašanje o tem, ali je možno povezati oba člena, člen 70 in 77. Po našem mišljenju tega ne bi bilo mogoče dodati k pravni podlagi v sedanjem predlogu komisije, saj je komisija tista, ki je odgovorna za izvajanje tega mehanizma. Potem vprašanje glede tega, ali je možno razširiti področje uporabo in tu zajeti tudi boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Najprej potrebno povedati, da ta boj ni zajet v šengenski pravni red. Drugič, cilj šengenskega prava je, je ocenjevati eh, eh, šengensko pravo in njegovo izvajanje. In če države članice ne obravnavajo, ne obravnavajo eh, boja proti kriminalu ali korupciji in bi to lahko pripeljalo k napačnemu eh, tolmačenju šengenskega prava in bi ga na ta način eh, ogrozilo, potem, v tem primeru ga je moč vključiti v evalvacijo. Hvala za pozornost. Gospod Koeljo poročevalec. Thank you so much, Chairman. First, let me thank the legal services. Dovolite, da se najprej zahvalim pravni službi za izjemno hiter odziv na eh, zahtevo na zadnjem sestanku. Eh, želim se osredotočiti na tri točke. Eh, pra, pravni vidik korupcijo V zvezi eh, s prvo točko se zahvaljujem pravni službi za njego, njeno mnenje in vesel sem, da vidim, da pravna eh, služba podpira enak pristop, eh, kot ga ima, kot je izpostavljen v mojem poročilu in kot ga je zastavil odbor. Naj poudarim, kaj je pravzaprav pravna služba sedaj ravno kar povedala. Ni se mogoče sklicevati na 70. člen za eh, podeljevanje pristojnosti komisiji in vse, kar se sprejema v okviru tega člena, ne more vplivati, to niso zakonodajni akti, to vrstni akti ne morejo vplivati na šengensko pravo tako, kot ga imamo sedaj. Ali usiljevati, nalagati eh, obveznosti državam, članicam s strani sankcij. Torej, v skladu s 70. členom, eh, to bi bil samo odraz trenut sedanjega evalvacijskega sistema. Zakaj pravzaprav gre? Evropski svet na svojem zadnjem sestanku je sprejel sklep, naj citiram, ugotavlja, da obstajajo vrzeli v trenutnem v pravu, šengenskem pravu, tako kot je sedaj. In še na drugem mestu Evropski svet pravi, okrepitev šengenskega evalvacijskega sistema, ki naj bo učinkovit sistem za boljše izvajanje eh, prava Šengna in vzpostavi ustrezno ravnovesje med parlamentom in institucijami, mora biti upoštevano. Z drugimi besedami, Evropski svet ne gleda na eh, ta problem samo z vidika šengenskega prava, temveč zahteva, spremembo legalnih instrumentov v okviru šengenskega prava. Torej, tega ni mogoče storiti v okviru 70. člena. Že na prejšnjih sestankih sem poudarjal, da glede na to, da več držav zahtevajo, da se to spremeni, eh, to je predstavljalo politični sovražno dejanje, bi lahko rekli, glede na to, da govorimo o tem, da je potrebno zagotoviti bolj pošteno eh, sodelovanje. Eh, ta, to delovanje pa ni samo politično napačno, temveč je tudi nesmiselno, kaj ti cilj je. Te, tega cilja enostavno ni mogoče uresničiti. Zato se resnično zahvaljujem pravni službi za njeno mnenje. Meni se zdi povsem jasno, da teh sprememb ne moremo izvesti skozi oziroma prek eh, člena 70. Člen 77.2 v kombinaciji s 74 eh, pa lahko predstavlja ustrezno pravno podlago in usmeriti eh, se moramo v tej smeri. Drugo, korupcija. Mnenje pravne službe potrjuje, kar sem že povedal na zadnjem sestanku. Šengenskega prava ne moremo spreminjati v okviru tega predloga. Boj proti organiziranemu kriminalu in proti korupciji ne spadajo med cilje tega prava in cilj ocenevalnega mehanizma je nadzirati oziroma ugotoviti, če eh, oceniti, ali je šengensko pravo pravilno ali njegovo izvajanje poteka pravilno. Potem, ko gre za sodno eh, sodelovanje, pa to pomeni, da bi lahko sam zajeli tudi vprašanje, ali obstajajo kakšni osnovni problemi, ki eh, onemogočajo državam, da, eh, da se zoprstavljajo kriminalu. Mislim, da bi lahko skušali oblikovati kompromisni predlog v tem smislu. In eh, ne na zadnje, gospod predsednik, glede situacije Združenega kraljestva in Jerske. Tu sem predlagal več, več amadmajev, kot tudi drugi kolegi in v smislu obravnavanja vprašanja, dejstva, da je tretji stebr zastarev, zato, da bi zadevnim državam omogočili, da lahko še vedno izvajajo ta nadzor in ocenjujejo izvajanje. Pravno mnenje naše pravne službe izjavlja, da bi bilo bolje predvideti ločen instrument v tem pogledu. In našo pravno službo bi vprašal, ali po njihovem mnenju rešitev, ki ga svet eh, predlaga za razrešitev situacije Irske in Združenega kraljestva, ali bi bilo možno to, temu slediti tudi v okviru tega predloga. Hvala lepa. Jasno ste obrazložili svoje mnenje. Predlagam, da najprej damo besedo predstavniku, predstavniku komisije, predstavnici komisije. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem pravni službi Evropskega parlamenta za njeno mnenje, vendar smo ga šele pred kratkim dobili tako da lahko komentiramo samo eh, na kratko eh, in eh, kar zadeva člena 77 in njegove uporabe, to podpiramo, eh, kar pa zadeva predloga, da se doda 74, to bomo še analizirali. Namen komisije je izboljšati obstoječi mehanizem. Vsi se strinjamo, da ima ta svoje slabosti, svoje vrzeli, to bi želeli izboljšati. Gospod Kveljo je ravno kar, ravno kar omenil, da je tudi svet rekel, da moramo izboljšati šengenski eh, mehanizem za ocenevanje in pra, kot je pravna služba podporila darila je ta zaveza, da odpravimo te pomankljivosti jasna. Prav tako je potrebno odpraviti slabosti, ki smo jih ugotovili, ki lahko pravzaprav spodkopljajo pravo oziroma ustrezno in pravno pravilno delovanje šengenskega prava. Zato sem hvaležna pravni službi, da je podprla izbiro pravne službe. Kar zadeva korupcije, tem v zvezi se strinjam, da tako korupcija kot boj proti organiziranemu kriminalu predstavljate del evalvacije in kar zadeva Združeno kraljestvo in Irsko, pa mislim, da bo potrebno o tem odločati kasneje. Hvala lepa. Sedaj pa še beseda predstavniku, predstavniku Polske v imenu polskega predsedstva. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Eh, sem Marjuš Boguševski, sem svetovalec eh, za notranje zadeve in pravosodje v delegaciji, polski delegaciji pri EU. In eh, mi je v čas, da zastopam predsedstvo v zvezi s tem dosjejem. Po izjavah včeraj se strani ministra Millerja tukaj v tej isti dvorani bi želel še enkrat povdariti, da je naša prioritetna naloga sodelovanje s parlamentom glede odprtih dosjejev in sicer naj bo to tesno to sodelovanje čim tesnejše. Hkrati pa skušamo tudi organizirati in se redno sestajati s poročevalci. In dejansko eh, smo s tem začeli že februarja meseca. Vsebinsko smo mnenja, da je ta problem tako vertikalne eh, kot eh, horizontalne narave in eh, pravna podlaga za prvi in drug mandat za ocenjevanje oziroma oceno šengenskega prava. To mora biti del celotnega postopka. Naj vas spomnim, da Poljska, ne toliko v svoji vlogi predsedujočega, vendar kot eh, država članica ni podprla zamisli o spremembi pravne podlage za ocenjevanje šengenskega prava. Sedaj v vlogi predsedujočega pa eh, se bomo aktivno zauzemali za kompromis v svetu in začeli bomo s tem postopkom čim hitreje. Eh, v sedanji fazi smo seveda odvisni tudi od eh, osnutka in od predstavitve osnutka. Evropski parlament bomo jasno informirali o stališču sveta v zvezi s vprašanji, ki nas zanimajo. In v tej fazi smo pripravljeni tudi na e, ustrezne postopke in e, na to, da sprožimo ustrezne postopke, zato da lahko to naredimo do decembra letos. Kar zadeva slabosti, ki jih je omenila komisija. Naj vas spomnim, da bo med neformalnim sestankom sveta pravosodnih in notranjih ministrov o tem tekla beseda. Prav, ali eh, želi pravna služba besedo v odziv na to, kar je povedal gospod Kveljo, mogoče v pojasnilo in obrazložitev pripomp. Zanima eh, me, ali je možno slediti rešitvi, ki je podana v eh, tem eh, predlogu. In Združeno kraljestvo je tudi v skladu s četrtim členom izrazilo željo, da sodeluje. To je svet skozi svoj sklep ukrep eh, omogočil oziroma sprejel, tako da so lahko v polni meri pri tem sodelovali. Ta zahteva je bila dana zato, da, lahko, da, je, da se je lahko sledilo pravni sodni praksi sodišča. Na prvi pogled se zdi, da ni nobenega razloga, zakaj svet ne bi mogel slediti istemu postopku tudi v primeru tega, tega predloga. Vendar pa je to nekaj, kar je odvisno samo od njih. Pri tem Evropski parlament ne sodeluje tudi ne z informacijami, ni so dolžni tudi ne se posvetovati glede tega eh, s parlamentom, In če pa bo parlament temu povabljen, bo to omogočilo Združenemu kraljestvu, da pri tem tudi sodeluje. Menim pa, da bi potrebovali v bistvu dva ločena predloga. Gospa Nedelčeva ima besedo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se vsem eh, za njihovo, njihova stališča, njihovo mnenje. Vse to po, eh, potrjuje kontinuiteto v tem postopku in eh, tudi eh, nadaljevanje tega, eh, kar smo zastavili. Pravna služba potrjuje, kar smo govorili že na začetku. Obstaja pravna podlaga in sicer v eh, členih 77 in 74. Pomembno se je tudi tu vsakič spomniti, da šengenski mehanizem naj sloni na skupnostni metodi, če je temu tako, mora to, pote mora to potekati v duhu solidarnosti znanosti, zlasti pa eh, ne sme postati mehanizem, interesu, eh, mehanizem za uveljavljanje nacionalnih interesov. Druga stvar, ki nas skrbi, menimo, da je zelo pomembno spomniti na vlogo parlamenta. Predstavljamo eh, institucijo, ki predstavlja nepes, neposredno povezavo z državljani. In to pomeni, kajti, če bi eh, to potekalo drugače, bi to bil lahko napačen signal državljanom, da temu ni tako in tega ne potrebujemo. Lahko si tudi zastavom, zastavimo vprašanje, kako okrepiti zaupanje državljanom, če svet deluje drugače, zlasti, eh, če bi se to usililo na tak način, še zlasti v upoštevanju Lizbonske pogodbe. Nadalje, vsi se zavedamo, da je potrebno ažurirati obstojoč, obstoječi šengenski eh, sistem oziroma šengensko pravo, potrebno ga je posodobiti in eh, pri tem enako obravnavati vse države članice. Eh, s tem v zvezi menim tudi, da, bi, da je na svetu, da pošle sporočilo, kadar mi v parlamentu ravnamo po tem načelu in e, zato bi bilo zaželjeno, da tako ravna tudi svet. Še zadnji vidik, ki se nanaša na korupcijo, strinjam se s tem, kar je povedal poročevalec gospod Koeljo. Boj proti korupciji ni del šengenskega prava. Več mehanizmov pa imamo, ki obravnava te, ta vprašanje. Tu nimamo v mislih samo Romunije in eh, Bolgarije. Naj spomnim, da je komisarka Malstromova na začetku junija predstavila svojo antikorupcijsko strategijo, ambiciozno strategijo. Zato menim, da če, bi, če želimo biti vsaj toliko preprečljivi kot komisarka, potem ne vidim, kako eh, to storiti, če bi zajeli v ta mehanizem tudi eh, vprašanje korupcije in tega boja proti kriminalu. Potrebno je spoštovati pravice, vse tisto, kar zagotavlja prosti eh, pretok, zato tudi v smislu večje varnosti in večjega zaupanja strani naših državljanov funkcijo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi se zahvalil pravni službi Evropskega parlamenta za podrobno mnenje, ki ga je predstavila. Videli bomo, ali bo tudi svet upošteval to mnenje in ga tudi sprejel. Upam, da bo temu tako. Potem bi se sklical tudi sam jaz, eh, tudi jaz bi se sklical na pravno podlago. Vid, očitno je iz mnenja pravne službe, da lahko člen 70 uporabimo le v primeru, če bi evalvacijo izvajale države članice, kot se je dogajalo doslej. Ampak bistvo novega predlaganega mehanizma je v tem, da zagotavlja evropski mehanizem evalvacije, za katerega bo pristojna Evropska komisija. Ona ga bo izvajala seveda na, pod nadzorom članov oziroma pod nadzorom odbora, ki bo vključeval predstavnike držav članic. Mislim, da je bil uh, pristop sveta doslej nespremljiv. Ta pogajanja je treba čimprej deblokirati, tako da bi se lahko spostavil nov mehanizem, ocenjevalni mehanizem. Sicer lahko svet spodkoplje interese Evropske unije, da bi imeli ustrezen in dober sistem za upravljanje nad zunanjimi mejami in um, za upravljanje šengenskega pravnega reda. Kar zadeva organiziran kriminal in korupcijo, deli mnenje pravne službe namreč, da tega ni mogoče vključiti v šengenski pravni red. To ne more predstavljati neodvisnih meril šengenskega pravnega reda. Seveda, kot je rekla pravna služba, obstajajo možnosti ki jih lahko upoštevamo pri preverbah na kraju samih. Še enkrat povdarjam, da je to zelo težko izvedljivo, saj moramo imeti neko objektivno in merljivo metodo. Nihče ne more kvantificirati korupcije. Eh, z metrom, ki ima centimetre in metre. Skratka, vse to bi lahko privedlo do pretirane politizacije, ki nima nič zvezne, eh, nobene povezave s šengenskim pravnim redom. To se zdaj zelo jasno dokazuje z dejstvom, da Bolgarija in Romunija še vedno nista pristopili k šengenskemu območju, čeprav sta izpolnili vse zahteve. Hvala, se lepa gospa Ledford. Hvala, gospod predsednik. Zelo podpiram to, kar je rekel gospod Kiril in tudi podpiram njegovo delo na tem predlogu. V celoti podpiram pravno podlago in argumentacijo pravne službe, ki je dokaj močna. Pravna podlaga dejansko bi moral biti 77. člen torej za namene soodločanja in tako, da bi to postal mehanizem skupnosti, česar pa 70. člen ne omogoča. Prav tako pa sem hvaležna za delo Karlosa Kvelja, ki je skušal zagotoviti Eh, udeležbo in eh, sodelovanje Združnega kraljestva in Irske. Mislim, da to ni enosmerna ulica, kajti ne nazadnje gospod Kveljo pravi, da če ti dve državi ne bota sodelovali, ne moreš ocenjevati njihove zmogljivosti policijskega sodelovanja in tako naprej. In glede na določene pripombe, ki sem jih že rekla, bi morali Združeno kraljestvo ocenjevati tudi z vidika zaščite osebnih podatkov. Tako da sem nekoliko zmedena, gospod Koeljo, če smem priznati. Res, da je že pozno, ampak ta geometrija z vidika Schengna mi je težko razumljiva. Seveda obstaja protokol 19 in 21 oziroma 19. protokol je nekaj, s čimer pravzaprav spim. Ampak res je, da je združeno kraljestvo precej zapletena reč z vidika njegovega sodelovanja v Schengnu, ampak meni se zdi, da ustvarjalne sile zakonodajalcev in uh, pravnih služb treh ustanov so tako močne, da bodo prav gotovo lahko našle formule, ki, formulo, ki bi omogočala vsaj delno sodelovanje Združenega kraljestva in Irske v relevantnem šengenskem pravnem redu. Ne razumem sicer, kaj pravi pravna služba. V tej zadnjem mnenju pravi, da bi morala mora obstajati ločen pravni instrument za Združeno kraljestvo in za Irsko ter za njuno sodelovanje. Tukaj se sklicujejo na mnenje izpred leta dni glede agencije za IT. Ali pravna služba meni, da je tisto mnenje glede agencije IT, ki sem ga spet zgubila oziroma založila in ki je predlagal eno uredbo za ustanovitev agencije in ločen instrument za podeljevanje pristojnosti in za upravljanje z posameznimi informacijskimi sistemi, tako da to je vse skupaj privedlo do treh pravnih sistemov. Ali se vam zdi, da se je to mnenje upoštevalo v uredbi o vzpostavitvi Agencije za informacijsko tehnologijo, kajti kolikor jaz vem, je vse to omenjeno zgolj v uvodnih navedbah, namreč dejstvo, da Združeno kraljestvo sodeluje zaradi sklepa SIS, potem zaradi sklepa sveta, ki je bil sprejet na zaprosilo Združne kraljestva v skladu s četrtim členom protokola 19 in tako naprej, in ker je del eurotaksa. Skratka, vsa stvar mi ni jasna. Besedilo, ki smo ga izglasovali glede agencije IT, ali je to tisto, kar podpira mnenje pravne službe iz predenega leta. Tukaj sprašujem potem zato, ker potrebujem neko usmeritev tudi v navezavi na vprašanje gospoda Kvelja, glede tega, kaj naj storimo sedaj glede sodelovanja Združnega kraljestva in Irske, če se opremo na pravno podlago 77. člena in drugega odstavka tega člena. In mislim, da tukaj ne gre le za Združno kraljestvo in za Irsko. Hvala, gospod Tanoka. Yes, Hvala, gospod predsednik. Sama bom zelo kratka. Najprej bi se zahvalila pravni službi za to mnenje. Slišali smo tudi spodbudno izjavo predsedstva, da Poljska ni med tistimi, ki predlagajo spremembo pravne osnove tako da upamo, da bomo iz sveta lahko slišali drugačne informacije zdaj pod polskim predsedstvom. Našem poročevalcu gospodu Koelju želim veliko uspeha. Obljubili ste, da boste predložili kompromisne predloge sprememb. 24, 34 in 71. Mi nismo med tistimi, ki so te predloge spremen položili, vendar pa kljub temu menim, da je treba povdariti, da to zadeva boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu zgolj na zunanjih mejah. Dejansko je to treba vse čas povdarjati, kajti obstaja veliko špekulacij glede izrabe tega kot razloga za kršitev šengenskega pravnega reda. Nedavno smo na Norveškem slišali določene najave, pobud, da naj bi uvedli mejne kontrole zaradi tega, ker iz Latvije, torej moje države, um, obstaja določena grožnja organiziranega kriminala napram uh, Norveški. Vsi dokumenti, ki jih torej zdaj preučujemo in obravnavamo, pošiljajo politično sporočilo in gospod Koeljo se strinja, da moramo zdaj poslati takšno politično sporočilo, ki pa mora biti jasno. Skratka, ponavljam, jasno mora biti, da je Schengen stvar, glede katere ne moramo kar tako špekulirati z nekaterimi ali z določenimi političnimi nameni in uh, z nameni populizma. In sedaj gospa Ernst. Ja, ja marsikaj je že bilo rečenega. Vseeno pa se seveda zahvaljujem pravni službi za to resno predstavitev problematike. To me do neke mere pomirja in tudi vem, zakaj sem tukaj v parlamentu in zakaj sploh obstajam, tako da dejansko pri to vrstnih težkih vprašanjih, kot je evalvacijski proces, uh, mora vsekakor Evropski parlament biti udeleženec v dirki, če se tako izrazim. Torej, pri 77. členu se moramo torej strinjati, da je treba stvari postaviti na to podlago. Druga stvar in zelo na kratko, korupcija, organiziran kriminal, tudi tukaj je bilo že vse rečeno, seveda je. Obstajajo tudi druga pravna podlaga, ki so jo že omenili drugi pred mano za to vrsten kriminal, tako da tukaj ne bom tega poglabljala. Vse to me torej pomirja, kajti sicer bi bili sredi velikega kaosa in eh, tukaj bi potem se držali raznolikih standardov. Tretja stvar, ki je nam pomembna, je krepitev preglednosti tudi z vidika Evropskega parlamenta. Če si preberete naše predloge sprememb, boste lahko iz njih razbrali, da pri da se želi parlament eh, tudi vključiti svojimi priporočili glede ocenjevanja. Vsekakor želimo biti vse čas obveščeni, biti želimo vključeni v to delo, zato bi prosila komisar, eh, poročevalca Kvelja, ali to vrstni predlogi sprememb ne bi bili koristni. Meni se že zdi tako. Kar pa je morda vredno pomisleka, je. je omejena ponovna uvedba mejnih eh, kontrol za določeno časovno obdobje. Sama nisem vesela s formulacijo poročevalca na to temo, zelo velike skrbi imam, da to ni dovolj osko. Eh, zato smo seveda kot provokacijo predložili predlog številka 25, namreč s katerim želimo povedati, da je treba se podrobno posvetiti tudi omejeni uvedbi eh, menih kontrol na notranjih šengenskih mejah, tako da ja, to je namenjeno vam, gospod Kveljo. Skratka, lahko tukaj razpredamo na dolgo in na široko glede ponovne uvedbe uh, eh, menih kontrol. Te pomisleke imamo, poznate jih že, tako da tukaj lahko sklenem hvala. No, skratka, s tem zgodba še ni zaključena, določene stvari so bile izpostavljene, morda bi lahko zato uh, izkoristili vašo priložnost za končne sklepe, gospod Kveljo. Hvala lepo, gospod predsednik. Naj se najprej zahvalim vsem kolegom in kolegicam, vsem govornikom za komentarje in mnenja na to temo. In dovolite, da podprem to, kar je povedalo polsko predsedstvo. Polsko predsedstvo nam je povedalo, da skušajo najti način, kako bi vključili prvi in drugi del mandata v isti šengenski instrument. To je nekaj, za kar že vse čas prosimo v parlamentu. Borili smo se proti dvojnim standardom, rekli smo, da bi moral mehanizem biti zgolj eden in da pogoji morajo biti enaki bodi si za kandidate ali pa že za članice šengenskega območja. Tako da v veliki meri pozdravljam izjavo polskega predsedstva, čež da si želijo isti instrument za prvi in drugi del mandata šengenske evalvacije. Torej, s tem se posem strinjamo, identificiramo in po mojem mnenju bi na ta način lahko se držali 77. člena, torej procesa soodločanja s parlamentom. Gospod predsednik, še nekaj končnih zaključnih komentarjev. Naj najprej spomnim vse, kaj skušamo zgraditi. Po mojem mnenju želimo okrepiti že obstoječi mehanizem evalvacije, tako da bi to postal evropski sistem, da ta sistem ne bi bil več medvladni sistem. Kot drugo, spremljanje in ocenjevanje naj bi potekalo na učinkovit in uspešen način. Temu trenutno ni tako in to vemo vsi. Tretjič državam članicam želimo pomagati pri reševanju določenih problemov, eh, pri odpravljanju njihovih pomankljivosti, s čimer dajemo več vloge Frontexa in, eh, Frontexu in njegovi podpori. In četrtič, predvidevamo sankcije, če bi te pomankljivosti ostajale um, nerešene in če bi lahko ogrozile celovito varnost šengenskega območja. To, kar želimo spostaviti, je torej evropski sistem, ki bo precej drugačen od trenutnega sistema. Zato mora tukaj sedaj svet izbrati, ali želi pri tem sodelovati s parlamentom ali pa želi to narediti brez parlamenta in nasprotujoč parlamentom. Medtem, ko Parlament pa se mora odločiti, ali želimo ostati pri obstoječem mehanizmu ali pa ga želimo izbrati oziroma izboljšati, kot predlagamo mi. In svet je torej tisti, ki mora tukaj izbrati, kaj mu bolj prija. Z pravnega vidika je torej situacija jasna. Sedaj pa je treba sprejeti politično odločitev v svetu. Najlepša hvala. Hvala lepa poročevalcu gospodu Koelju. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste prispevali k razpravi in tudi pravni službi za vaše mnenje, ki potrjuje v tej zgodni fazi stališče, ki ga je oblikoval Evropski parlament že takoj na začetku. Mislim, da je zdaj čas, da najavim, da bo orientacijsko glasovanje potekalo v odboru Libe bodi si septembra ali oktobra letošnje leto, torej nekaj časa je še pred nami. In s tem prehajam na točko razno, verjetno nobenega ni, ki bi želel karkoli obravnavati pod točko razno, dan je bil dovolj poln. Naslednja seja pa bo potekala 31. augusta. Torej, 31. avgust eh, je dan naslednje seje odbora Libe. Eh, seja se bo začela ob 9. in bo trajala do 12.30. To je vse za enkrat. Vsem želim le še lepe in krepčilne počitnice. Upam, da boste vsi uživali poleti in vidimo se znova 31. avgusta. Nasvidenje.